dejstvo, da naj bi o poročilu Erdog glasovali v ponedeljek, ko potujemo, je nekaj, kar je razočaralo tako mene kot številne druge člane. V mojem primeru to pomeni, da se je Brussels Airlines naenkrat odločil odpovedati let iz Göteborga sem in potem ne bom imel priložnosti glasovati v ponedeljek. To je eden od najpomembnejših dosejev zame na odboru Tran, poročilo Ertug in to izrazito škodi moje politični kredibilnosti, da ne morem biti tukaj na parlamentu. V prihodnosti prosim, da ne organizirate glasovanja v ponedeljek, saj je to dan za pot za številne člane. Sočamo se s težavami zaradi preklicanih letov in zaradi zamud in potem nimamo nobene možnosti, da pridemo na sestanek in glasujemo. Prosim, da to upoštevate v prihodnje. Hvala. Yeah. Ja uh, I agree, yeah. I understand what. Uh, razumem, kaj ste želeli povedati. Imeli smo pa že razpravo o tem med sestankom koordinatorjem. Vas pa razumem, ne moramo imeti tako pomembnega glasovanja ta dan. Dok, on je to dal. Donc, euh, je suis d'accord, hein, Peter. Strinjam se, Peter. Medtem ko čakamo, drago predsedujočo, boste morali šteti na brkatega podpredsednika. Ampak mislim, da bo prišla kar k malu zjutraj. No, se bomo že znašli. Najprej vam moram nekaj povedati. Maše sporočilo strani tolmačil. Nekateri med vami, morda vsi, ste prejeli tudi sporočilo po e-pošti strani delegacije tolmačev, ki se trenutno pogajajo o novih delovnih pogojih. Tolmači so prosili, če smejo prebrati kratko sporočilo in ga seveda pretolmačiti na začetku tega zasedanja. No, in tukaj gre za to, da ne bomo prekoračili časa. Konflikt social, fazant l'objet d'un. Tolmačeva z, z obžalovanjem ovešamo, da smo v delovnem sporu z administracijo parlamenta zaradi naših delovnih pogojev. Zato smo izdali stavkovno opozorilo. Obveščamo vas, da bomo tolmačenje prekinili točno ob 12.30 ob predvidenem času konca sestanka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 Osnotek dnevnega reda je sprejet, to verjetno ni sporno, dobro. Potem pa sprejetje zapisnika vse 25. april 2018, 14. in 15. maj 2018. Tudi glede tega verjetno ni ugovorov, torej lahko to potrdimo. Nimamo sporočil predsednice in posledično tudi ne podpredsednika. Zato se lahko lotimo kar prve točke na dnevnem redu. To so pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladjem. Prvič se lotevamo te točke na odboru TRAN in najprej bo imela besedo komisija, ki bo predstavila to vprašanje. Gospa Kopcinska, potem pa še poročevalka Gizine Majsner, poročevalci v Senci, kdorkoli bo želel o tem kaj povedati seveda v okviru časovnih omejitev. Komisija, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Hvala, da ste nam dali to priložnost, da predstavim prenovitev nove direktive o pristaniških sprejemnih zmogljivostih. Čez nekaj trenutkov bo pred vami tudi predstavitev, če ne pa bom kar začela govoriti, potem pa bomo dohiteli to predstavitev. ta direktiva, kot sem povedala, je prenovljena direktiva iz leta 2000, vendar pa je bilo uvedenih toliko sprememb, zato se nam je zdelo laže, da oblikujemo popolnoma novo besedilo. Cilj se v razmerju do izhodišče različice ni spremenil, torej da zmanjšamo obremenitev pristaniških spremnih zmogljivosti, ko gre za oddajo odpadkov z ladjem in odpadke v morje. Naj opomnim, ta direktiva odraža tudi konvencijo Marpol na ravni mednarodne pomorske organizacije, ko gre za odpadke z ladjem. Predlagamo, da zajemamo vse ladje, vključno z majhnimi rekreativnimi plovili, plovili in periblovnimi plovili in v to bomo vključili tudi za pristanišča. Vzpostavljamo tudi kompleksen, celovit in učinkovit načrt za izvajanje in to bo verjetno tudi to, kar to besedilo ločuje od mednarodnega okvira. Izvrševanje torej v rokah držav članic zastave, ko gre za izvajanje zakonodajnega okvira, glede katerega se dogovorite za so zakonodajalce, torej vi in svet. Vse to pa lahko umestimo v širši kontekst okoljske zakonodaje EU. Časovno gledano, je ta dokument ugledal luč v istem trenutku, ko smo dobili svežen za kružno gospodarstvo in pa tudi strategijo za plastiko. Tudi ta je povezana s tem dosjejem. Trudimo se torej poskrbeti za to, da bomo vse lahko vključili v celovito politiko, zagotovili, da bo morsko okolje bolj čisto in da bomo bolje skrbeli za morje na področju Evrope. Začeli smo s poglobljeno analizo zakonodajnega okvira in zato smo potrebovali kar nekaj časa, da smo oblikovali nov predlog. Izvedli smo oceno RIFIT leta 2015. Postalo je jasno, da potrebujemo prenovito zakonodaje in soočali smo se številnimi vprašanji. Razpoložljivost ustrezne pristaniške sprejemne zmogljivosti, potem smo želeli obravnavati vprašanje dostave odpadkov na te spremne zmogljivosti, na to pa še zmanjšanje administrativnega bremena, ki je vezano na izvrševanje. In to pade na obe strani, na stran ladi, kot tudi na stran uprave. Temu je sledila ocena učinka, ne bom vas dolgo časila s podrobnostmi iz tega dokumenta, bi pa želela omeniti nekaj. Končna odločitev, da se čim bolj uskladimo s konvencijo Marpol in se še posebej sredotočimo na morske odpadke, Zato smo se odločili, ravno zaradi tega, ker smo ocenili, da gre do spremembe v konvenciji Marpol v isto smer. Sodijo torej v isti okvir kot splošna evropska politika glede zagotavljanja čistega okolja, morja, ko gre za morski promet. Smo pa morali naš predlog nekoliko prilagoditi, zato da smo to še izboljšali v razmerju do konvencije Marpol. Kot sem že povedala, ima predlog dvojni cilj prvi cilj je zmanjšati odpadke z ladi, drugi cilj pa je poenostaviti pomorski promet. Ta predlog moramo vedno obravnavati v luči teh dveh ciljev. Če razmišljamo o krožnem gospodarstvu, moramo poskrbeti tudi za to, da bomo na nek način v predlogu upoštevali tudi vse, ki je vse, k čemur nagovarja načelo krožnega gospodarstva. In tukaj bi želela omeniti prispevanje morskih virov k splošni problematiki odpadkov v morju. Tudi rekreativna plovila, ribolovna plovila bi bilo treba vključiti v področju uporabe, obenem pa je treba upoštevati tudi okoljsko ranljivost različnih morskih bazenov. In to je izhajalo tudi iz preliminarne ocene učinkov. S tem smo res potrebili, potrdili naše sume, da potrebujemo diferenciran pristop do različnih morskih bazenov na področju Evrope. Če si ogledamo še specifične določbe, predlagane za to direktivo, najprej vprašanje primernost pristaniških sprejemnih zmogljivosti, potem drugič oddaja odpadkov v treh točkah gospodarske pobude, izvrševanje in izjeme, potem pa še nekatere upravne določbe v tej direktivi, kot vedno. Najprej vprašanje primernosti. Ogledali smo si opredelitev iz smernic Mednarodne pomorske organizacije in naj podam še eno pripombo glede tega, karkoli storimo, moramo se držati mednarodne pomorske organizacije ureditve, saj bo ta direktiva veljala za vsa plovila, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, ne glede na lastništvo, ne glede na pristanišče, ali gre za evropsko pristanišče ali pa ne. In vključujemo tudi novo kategorijo odpadkov. To so ostanki z ladji. Govorimo tudi o celovitem izvajanju zakonodaje EU za odpadke v kontekstu pristanišč. Treba je ločevati odpadke tudi, ko pridejo v pristanišče. Tudi to smo izpostavili in razširili smo tudi koncept sprejemanja odpadkov in pa načrte za obvladovanje odpadkov. Pozivam tudi k posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi in to deloma odraža tudi to, kar smo že zapisali v uredbo o pristaniščih. Tam pozivamo pristanišča, da se mora posvetovati z uporabniki glede različnih storitev, ki jih pristanišča ponujajo. Na to pa še pobude za oddaje odpadkov. Glavna načela, načela so naslednja. Sistem povračila stroškov predlagamo popolno transparentnost, ko gre za za povezavo med pristojbinami in stroški in to je vključeno v novo prilogo 4. Prav tako pa smo si zamislili izračun tako imenovanih znatnih prispevkov. Ta izračun mora veljati za vsa plovila. Ponovno treba v to vključiti vsa plovila, če želimo doseči okoljske cilje predlagane direktive. Predlagali smo 100 odstotne prispevke posredne pristojbine za odpadke, to je tudi v prilogi 5 Marpol in to vključuje tudi pasivno ribolovno, ribolovno odpadke in pa tudi zastarelo odpadno ribolovno opremo. To odraža tudi politično vizijo in vse cilje iz strategije za plastiko. Prav tako smo še nekoliko okrepili koncept zelenih ladij, to že obstaja, ampak želeli smo poskrbeti za to, da bomo ta koncept uporabljali horizontalno po celotni Evropski uniji, predlagamo tudi diferencijacijo glede pristojbi na osnovi kategorije, tipa in pa velikosti po evropskih pristaniščih. Potem pa še en pomemben osebinski element izvrševanje, kar zadeva področje uporabe obvezne oddaje odpadkov z ladjem usklajevanje s konvencijo Marpol. Tukaj gre za res zrcaljenje teh določb. Marpol preprečuje odpadke na morju, mi pa uvajamo obveznost oddaje odpadkov z ladi v pristanišči. Tukaj gre za popolnoma isti cilj, ampak obravnavamo različne faze te operacije. Zato, ker imamo obveznost oddaje odpadkov z ladi v pristaniščih, pa smo tudi v položaju, da lahko uvajamo zelo stroge in predvidljive mehanizme izvrševanja predlagamo tudi izvedbeni akt, s katerim naj bi ponazorili in izračunali ter opredelili ustrezne izjeme glede zmogljivosti za skladiščenje. Po eni strani govorimo o mehanizmu za poročanje, po drugi strani govorimo o poročanju z elektronskimi mehanizmi, sploh ko gre za izmenjavo informacij med pristanišči. Prav tako predlagamo tudi celovit inšpekcijski sistem v okviru pristaniškega nadzora. Uvajamo tudi diferencijacijo plovil po velikosti, kar pa je obrazloženo tudi v direktivi. Zdaj pa izjeme. Predlagali smo izjeme za plovila pri načrtovanem prometu z rednimi postanki v pristaniščih to je sistem, ki je popolnoma izvedljiv in tudi praktičen. Predlagamo tudi izjemo v primeru dogovora za oddajo in plačilo v pristanišču Unije vzdolž poti plovila. Ni nujno, da plovilo odda odpadke v vsakem pristanišču, ampak moramo imeti nekakšno jamstvo, da bo ladja oddala odpadke vsaj v enem pristanišču. Cilj direktive je namreč, da preprečujemo oddajo oziroma završke odpadkov v morje. Želimo pa spodbojati tudi izmenjavo informacij. Ne bom vas nadlegovala z upravnimi določbami, bi pa želela omeniti en pomemben vsebinski element. Vključili smo sklic na morebitne spremembe konvencije Marpol. In v primeru sprememb v konvenciji Marpol naj bi te spremembe upoštevali tudi pri nas, imamo pa tudi varovalno klauzulo, če nekatere od teh sprememb ne bi bile skladne z splošnim ciljem pravnega okvira EU. In temu pravimo dinamična referenca ali pa dinamični sklic na konvencijo Marko. Najlepša hvala, ponovno se vam zahvaljujem za to, da ste nam dali priložnost, da predstavim to drugivo, z veseljem bomo odgovarjali na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Komisija. Zdaj pa bomo poslušali naše pomorščake, začeli bomo s poročevalko Gezine. Hvala, hvala lepa komisiji za predstavitev tega poročila. Res je, včasih, ko komisija poda predlog, eh, je že dvignjen prah v parlamentu in pa v svetu, če je treba to spremeniti in ono spremeniti, ampak v tem predlogu se zdi, da je veliko dobrega. To so pozdravile tako države članice v svetu, kakor tudi parlament. Ta revizija je dobra, kar seveda ne pomeni, da ne bom predlagala nobenih sprememb. Kar se tiče postopkov, naslednje leto bodo potekale volitve in ne bomo uspeli revidirati celotne zakonodaje do takrat. Ampak verjetno nam bo pri tem uh, konkretnem primeru uspelo, uh, Eh, svet je že pripravil splošni pristop, tudi parlament namerava do jeseni pripraviti stališče, tako da se bo potem lahko začel trialog. Gre, to je vsaj okvirni načrt, da bi potem se to končalo v času avstrijskega in pa romunskega predsedstva. Včeraj sem se pogovarjala za predstavnike predstavništva v Konstanci in sem jim rekla, da bo verjetno poročilo zaključeno v času njihovega predsedstva. Eh, no, uh, eh, nažalost se s komisijo še nisem mogla sestati, kajti zaradi problemov z hrbtenico sem uh, bila tri tedne na bolniški. Uh, no, verjetno pa se bo to v naslednjih tednih spremenilo. Eh, toliko o postopkih. Eh, komisija je prav povedala, da predlog zasleduje dva predloga in sicer more bi naj postalo čistejše, drugič pa bi naj postopki v pristanišči postali bolj učinkoviti. Oboje je zapisano v predlogu. Eh, najprej nekaj o učinkovitosti. To je bolj enostavno. Pri čistejšem morju nas čaka veliko več nalog. Kar se tiče učinkovitosti postopkov, tukaj moramo razmisliti, kakšne druge politike na evropski ravni je tukaj treba upoštevati. Po eni strani imamo single window, o tem se bomo morali še pogovoriti. To um, enotno okence sicer teoretično že imamo, praktično pa še ne. To pomeni, da bi morali vsi postopki v pristanišču potekati v elektronski obliki, tudi ko gre za odpadke. Uh, In ko bomo enkrat imeli to enotno okence in ga bomo tudi izvajali, potem bo to poenostavilo postopke v pristanišču in jih pospešilo. Nadaljni predpogoj za dobro izvajanje zakonodaje je tudi to, da bodo na voljo vedno dobre spremembne zmogljivosti. Temu namreč v tem trenutku ni posod tako številni lastniki ladi se pritožujejo, da na krovu ločijo odpadke, potem pa jih v pristanišču vse vržejo v isti kontejner. Eh, to ni dobro. Mi potrebujemo postopke, ki bodo dobri za okolje in ki bodo usklajeni za drugo zakonodajo, strategijo za plastiko, za krožnim gospodarstvom. Eh, tukaj imamo veliko predlogov v tem trenutku. Sedaj pa prihajam do cilja čistega morja. To predstavlja velik izziv, ne samo zaradi plastike. Eh, nedavno smo imeli razstavo o plastiki in res je eh, šokantno, koliko plastike je v morju in v glavnem ta plastika prihaja sicer skopnega, ampak tudi iz ladi, zato moramo poskrbiti tudi za ta problem. Ehm, dobro se mi zdi, da je eh, komisija želela ehm, poskrbeti za to, da bi okrepili prilogo v Marpolu. Eh, jaz sem bila prej prepričana, da je v Marpolu veliko zadev, ki eh, so dobre za okolje, ampak če si ogledamo priloge, potem Marpolu bolj dovoljuje, da določene stvari preprosto vržeš v morje. To ni dobro za okolje in to se mora spremeniti. Uh, Vem, da komisija ne more poskrbeti za čudež, da ne moremo prisiliti uh, preostalega sveta v to, da se to več ne bi dogajalo, ampak moramo poskrbeti za to, da bomo vsaj spremenili konvencijo Morpol. Um, recimo to, da um, naftne tankerje čistijo na morju in ne v pristanišču, to ni spremljivo. Tudi, ko gre za odpadno železo, sem naivno mislila, da da imamo eh, v Severnem in Baltskem morju omejiti izpuste žvepla na nič cela pet odstotka. Um, ehm, ampak še vedno imamo tudi ladje z odprtimi sistemi in tem ladjam tudi ni prepovedano, da bi izpuščale v morje odpadke z več kot eh, takšnim odstotkom žvepla. Danes je v Severnem morju visoka koncentracija žvepla, vsaj tam, kjer vozijo ladje. In eh, jasno je, da so razlog za to te ladje. V Baltskem morju obstaja dober sistem, eh, ko se odpadke odlaga v pristaniščih, ampak to se ne nanaša na tekoče odpadke, to se nanaša samo na trdne odpadke in vse odpadke treba pri tem predlogu upoštevati. In pa potem še nekaj točk, ehm, da ne bom samo jaz govorila. Ehm, skratka, o številnih temah smo že razpravljali, tudi moje. Poročevalce v senci so že obiskali lobisti, kako jim lepo rečemo. pristanišče se zauzemajo za to, da bi samo enkrat plačali sto odstotno za odpadke, ne glede na to, odkot ti prihajajo in ali so ti odpadki nevarni ali ne. Komisija pa želi, da bi pokrili vse za to, da nihče ne bi bil v skušnjavi, da kaj odvrže v morje. Sama bom uložila tukaj nekaj predlogov sprememb. Namreč uh, razumem, da pravite, 100 odstotkov je pokritih, zato nima nišče razloga, da bi kaj metal v morje. Ampak manjka mi tisti vidik motivacije, da bi že v osnovi poskrbeli za to, da bo odpadkov manj. V predlogu zakonodaje je zapisano, da če se nekdo obnaša okolju prijazno, potem ga je treba nagraditi, potem morda eh, lahko ta plača manj. Ampak tukaj moramo še poskrbeti za ustrezno ubeseditev. Eh, treba je poskrbeti za motivacijo. Če vem, da lahko odložim 100 odstotkov odpadkov, potem nimam nobene motivacije za to, da bi na ladji imela manj odpadkov. Pa še dva vidika sta pomembna. Ehm, zapisano je, da bi morali oddati odpadke, preden zapustimo Evropsko unijo. In tudi to se moramo vprašati, ali je to v praksi vedno pravilna možnost. Številna pristanišča od tretjih držav nimajo ustreznih ureditev, ustreznih zmogljivosti, lahko pa se tudi zgodi, da ima tretja država zelo moderno pristanišče. Dobro, pustimo zdaj Brexit ob strani. Ehm, no in lahko se zgodi, da je zadnje pristanišče, ki ga imamo v Evropi, majhno pristanišče, ki je potem preobremenjeno. Tako da tudi tu, tukaj moramo biti pozorni. Z proučevalci v senci bomo skušali najti dobre rešitve. In pa še zadnje, o tem smo tudi že govorili, tudi komisija je to omenila. Teilweise fishing for litter, also Fischereiboote, die schon. Imamo tako imenovani fishing for litter, torej gre za ribiške ladje, ki uh, na kopno prinašajo odpadne ribe. Eh, to bi pravzaprav morali pozdraviti. Če pa bi morali eh, ribiči za to plačati, potem bi se lahko zgodilo, da tega več ne bi pripeljali v pristanišče in to ne bi bilo dobro. Skratka, veselim se nadaljnega sodelovanja z poročevalci vsejci in ostalimi. Hvala, Gesine. Zdaj pa še naši poročevalci v senci. Najprej gospa Kljun. ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji za današnjo predstavitev. Prav tako se zahvaljujem poročevalki. Veseli me, da je ponovno z nami in da se lahko tega res lotimo s polno paro. Strinjam se s tem, kar je povedala pri uvodnem nagovoru. Gotovo bomo dobro sodelovali pri tem in poskrbeli za to, da bo delo na tem, da se je zaključeno. To je zelo jasen predlog komisije. Bi bilo pa treba nekatere vsebinske elemente še razdelati, uvesti spremembe, ampak splošno gledano mislim, da je ta pristop dober. Torej zmanjšati moramo obseg zavrženih odpadkov v naše oceane, v naše more in zato moramo razvijati ustrezne pristaniške spremne smogljivosti in pristaniške mehanizme. To je treba povdariti. To je torej ta krovni pristop, s katerim se lahko strinjamo, nekatere podrobnosti pa je treba še izpiliti direktivo iz leta 2000 je treba posodobiti in še bolj uskladiti s konvencijo Marpol, zato da se bomo izognili tudi povečevanju upravnega bremena. To pa zdravljamo. Zavedam se tudi ozadja tega dela. Trenutno izrazito poudarjamo strategijo za plastiko, tudi plastične odpadke, negativne učinke za naša morja in oceane, jutri je tudi svetovni dan oceanov in zato je čisto primerno, da se danes o tem pogovarjamo. Začita našega morskega okolja, izboljšanje učinkovitosti pristaniških operacij, to je med našimi cilji, med našimi ambicijami. In strinjam se s tem, kar je povedala komisija, nekateri sektori morskega okolja se razlikujejo od drugih sektorjev, ne moramo imeti enotne rešitve za vse, te specifike treba upoštevati, moramo zagotoviti spodbude za zaščito okolja, ob enem pa moramo poskrbeti tudi za ustrezno ravnovesje. Spoštovati je treba vse deležnike in interesne skupine v tem sektorju. Zahteva, da oddaja odpadkov ne velja za majhna pristanišča in pa oddaljene pristanišča, to je morda dobro, morda bi to lahko rešili na majhna pristanišča, ki nimajo zadostnega osebja. Prav tako se strinjam kar je, s tem, kar je povedala naša poročevalka glede plovil, ki oddajajo odpadke izven Evropske unije. Morda bi lahko poskrbeli za to, da se to razširi tudi na nekatere zunanje pristanišča, saj imajo nekatere pristanišča izven Evropske unije tudi boljše pristaniške spremne zmogljivosti kot znotraj EU. Zavedam se tudi posledic eh, Brexita, Združeno kraljestvo verjetno že ima zelo učinkovite pristaniške spremne zmogljivosti in bi morali še naprej sodelovati v tem mehanizmu. To je zanimivo. In to moramo upoštevati tudi pri razpravi. Potem pa to, kar je povedala komisija glede tega, da je treba poskrbeti za to, da se odpadki vedno oddajo pri vsakem postanku, v vsakem pristanišču. O tem bi se morali še pogovarjati. Zanima me, ali komisija res ve, da ima vsako pristanišče ustrezne kapacitete spremne zmogljivosti za oddajo odpadkov. Moramo pa verjetno obravnavo pristanič diferencirati tudi na, glede na kategorijo odpadkov, ki jih je treba odlagati. Kot je povedala poročevalka, bodo tukaj delovali tudi lobisti, ampak mogoče še v večji meri deležniki v celotnem sektorju. Nekatera plovila lahko spremenijo svojo plovno pot in potem se ne kvalificirajo v okvir izjem v prilogi 5. Zanima me, ali komisija že razmišlja o tem, da bi uvedli zmanjšane pristojbine za krajše plovne poti glede na karakteristike teh pomorskih operacij. To je še ena podrobnost. Potem pa še izjema za nekatera manjša plovila ali rekreativna plovila, tudi o tem moramo razmišljati. V številnih primerjih bi bilo za manjša rekreativna plovila popolnoma najmogoče to predvideti. Tukaj gre lahko tudi za sezonsko uporabo. In tudi to je treba upoštevati pri naši razpravi. Splošno usmeritev pa se mi zdi dobra, to je pomembno. Vsi smo zavezani ciljem te direktive in veselimo se nadaljnega sodelovanja z našo poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Upam, da bo razprava dobra in da bomo prišli do pozitivnega sklepa. Najlepša hvala, gospa Kljun, zdaj pa gospa Grapini SD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. De la bun început vreau să spun că mi-a plăcut ce a prezentat comisia și... Na samem začetku bi želela povedati, da sem zadovoljna s tem, kar pravi komisija, pa tudi moji kolegi. Tudi to, kar je povedala Gezine, se mi je zdelo relevantno, pa to, kar je povedala kolegica iz ELS. Smo na isti strani, izhodišče je dobro, vsi se strinjamo, da je bilo treba po 17 letih to direktivo prenoviti in številne vidike je bilo treba pojasniti. Seveda bomo vložili tudi predloge sprememb in verjetno se bomo veliko pogovarjali tudi o sistemu obdavčitev, tako kot je povedala Gezine. Tako kot pravi komisija in kot menim tudi sama, ni nobene pobude in načelo onesnaževalec plača se ne uporablja pravilno ali pa jasno. Če vsi plačujejo glede na obseg odpadkov, potem verjetno ne moremo upoštevati načela tisti, ko ne onesnažuje plača. Moramo diferencirati tudi situacijo glede na obseg ali pa količino odpadkov in ti različni davki bodo prizadeli v večji meri majhna pristanišča, majhna plovila. Moramo biti etični pravilno se moramo tega lotiti, tudi ko gre za sistem obdavčitev. Moramo imeti tudi nekakšen vzvod v smislu teh pobud, ko gre za preprečevanje završkov v morjih. Morda bi lahko komisija osvetlila to, kar sem povedala, pa tudi nekatere druge stvari, ki mi niso jasne. Naprimer, zakaj ste se odločili? za 20 odstotni delež nadzora plovil. Zakaj nimate nekega drugega deleža? Zakaj teh 20 odstotkov? Na osnovi česa? V teh obrazcih za dokaze po kategoriji odpadkov, skladno za konvencijo iz Marpola, potrebujemo še nekaj. Evropski sistem klasifikacije, ki bi moral biti skladen z zakonodajo potrebujemo torej nekakšen evropski sistem za klasifikacijo odpadkov. To je treba upoštevati. Kaj pa dejstvo, da vaš predlog ne vsebuje nobene določbe, ki bi reševala težavo z ribolovno opremo. Moramo sprejeti določene ukrepe zoper odpadkov te kategorije, torej neuporabne opreme ali pa zastarele opreme, zagotoviti moramo prehod tudi v čistejše gospodarstvo, ampak v to je treba vključiti tudi zastarelo opremo. Govorite tudi o konceptu zelenih ladij, to je zelo dobro in upam, da bo tudi naša skupina to lahko podprla, o tem se še nismo pogovorili. To načelo zelenih ladij operatere spodbuja k ločevanju in selekciji odpadkov na krovu. Potrebujemo pa tudi nek način diferenciranja pri oddaji odpadkov. Ravno v mestih in pristaniščih je oddaja odpadkov problematična v tem smislu. Področje uporabe je treba po mojem mnenju razširiti tudi zato, da bomo lahko v sistem vključili evropska pristanišča, ki so na celinskih plovnih poteh. V Evropi imamo more, imamo pa tudi celinske plovne poti in imamo kar veliko težav pri odpadkih v Donavi, ko gre za promet po Donavi in pa delti Črnega morja. In to ima prav gotovo negativne učinke za morsko okolje in tako dalje. Najprej se bomo o tem pogovorili znotraj naše skupine, potem bomo oblikovali predloge, potem se bomo o tem pogovorili za poročevalko in poročevalce senci, ta predlog je mogoče izboljšati. Smo pa začeli dobro. Tudi strinjamo se glede tega pristopa. Upam, da bomo s tem zaključili v naslednjem predsedstvu ali pa še v tem predsedstvu. Najlepša hvala. Zdaj pa Peter Pandalen, IKR, e izvolite. Vriendelijk, eh, meneer de voorzitter. <clears throat> Ook dank aan de rapporteur en de inleiding van de commissie. In het algemeen steun ik de. Hvala. Poročevalki in pa komisiji seveda podpiram cilje v tem predlogu. Gre za to, da želimo poskrbeti za manj odpadkov v morju. Pri tem se še posebej osredotočamo na plastiko. S tem se popolnoma strinjam. Imam pa tudi nekaj vprašanj in upam, da bo na nje komisija odgovorila najprej. Načelno vprašanje ali res potrebujemo ta novi predlog. To morda sedaj zveni nekoliko eh, pretirano, ampak če si ogledam praksa v zadnjih letih, potem je eden izmed glavnih problemov, s katerimi imamo opravka. Spoštovanje sedanjih pravil. To je pravzaprav največji problem Evropske unije, spoštovanje obstoječih pravil. Evropska unija hitro sprejema nova pravila, posodablja stara pravila, ampak pravzaprav je v praksi največji problem spoštovanje teh pravil. To se zgodi pri številnih novih zakonodajnih predlogih ali pa zakonodajnih revizijah. Zato se sprašujem, ali ne bi bilo morda bolje, če bi se pri tem predlogu bolj osredotočili na to, kako se držati pravil. Pa še nekaj praktičnih pripomb imam. V zvezi z sedmo točko. Tam je zapisano, da bi morali pristanišča brez osebja in pa oddaljene, oddaljena pristanišča poskrbeti za ustrezna potrdila o oddaji odpadka, odpadkov. In Kaj to pomeni? Kaj pomenijo oddaljena pristanišča? Je to nek pojem, ki ima jasno definicijo? Zakaj to pravim? Kaj ti, če ni definicije, potem bi lahko kar nekaj pristanišč prišlo do pristanišča, da so od, eh, bi lahko številna pristanišča spoznala, da so oddaljena in da ni treba izpolnjevati teh administrativnih zahtev. Um, morda bi lahko vse skupaj navezali na TNT. Tista pristanišča, ki niso v TNT, so pravzaprav avtomatsko nekoliko bolj oddaljena. Eh, skratka, to bi morali razjasniti. Tretjič. Jaz sem tudi član odbora za ribištvo. In uh, ogledal sem si, kako je ribištvo urejeno pri tem predlogu vidim, da v tem trenutku številni ribiči prostovoljno sodelujejo v Severnem morju v programu Fishing for Litter. Eh, oni plujejo po morju dneve, ne zato, da bi lovili ribe, ampak zato, da bi zbirali odpadke in da bi zbirali uničene ribiške mreže, ki pogosto uh, končajo na dnu morja. Oni to potem zbirajo. In meni se ob tem postavlja naslednje vprašanje. Uh, to besedilo bi lahko škodilo tej dobri pobudi, ki se da obstaja v številnih držav članica. Kakšno spodbudo bodo pa imeli ribiči naj sodelujo v takšnem programu, če morajo potem v pristanišču plačati oddajo odpadkov? Zato se zauzemam, da komisija poskrbi za to, da s tem predlogom ne bo uničila te dobre pobude. Naslednja točka. Dobro je, da imamo v Evropski uniji enaka pravila za vse. E, zato pravi komisija 100 odstotno. E, plačilo za odpadke. Uh, Poročevalka je pravilno povedala, da moramo upoštevati, da imamo različna pristanišča v Evropski uniji in tukaj se navezujem na to, kar je zapisano v osmem členu, v petem odstavku. Tam je zapisano, da bi morali plačilo v določenih primerjih znižati. Kako bi to potem vplivalo na posamečna pristanišča? Lahko si predstavljam, da bodo pristanišča imela težave s tem, se ne morejo sami odločati o tem in potem bodo morali pristanišča plačati za določen del odpadkov. To je problematično predvsem v tistih pristaniščih, kjer uh, pristane veliko križark. Zato me zanima, zakaj uh, ni bilo tukaj kakšne dodatne določbe, v kateri bi zapisali, da morajo imeti pristanišča možnost uh, zahtevati neposredno nadomestilo. Tukaj bi lahko upoštevali količino odpadkov iz prejšnjih let, če je katero pristanišče prekomerno obremenjeno, potem bi morala pristanišča imeti možnost tudi za neposredno plačilo eh, na domestilo. Eh, zanima me, kaj drugi menijo o tem. Eh, torej, če povzamem, podpiram predlog komisije, s tem problemom se je treba ukvarjati, to se začne pri viru samem. Jaz sem bil uh, prejšnji teden v trgovini zelenjave in vse zelenjava je bila zavita v uh, plastiko. Jaz pa jim tudi nisem ničesar kupil, ker bi s tem povzročil odpadke. Skratka, uh, to je treba rešiti. Imam tudi vprašanje za poročevalko. Časovnica je nekoliko tesna. V šestih tednih do 18. julija bi naj predložili. Predloge sprememb. To se mi zdi nekoliko tesno. 18. julija se že začne poletni premor, zato mislim, da je morali še enkrat razmisliti o časovnici. Ja, vas je Taylor. Hvala, gospod Van Delen. V imenu zeleni, gospod Taylor. Ja, yeah, thank you, chair. Um, and thank you. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisije in gezine. Mi smo naklonjeni predlogu, da je treba nadomestiti staro direktivo in da je treba začeti znova. In zaznavam, da tukaj obstaja nekaj politične volje za to, da bi poskrbeli za izboljšave, ko gre za pristaniške sprejemne zmogljivosti in ko gre za pobude za zmanjšanje količine odpadkov. Ta teden je na tajskem umrl kit in avtopsija je razkrila, da je imelo to ubogo bitje 80 plastičnih vrečk v želodcu. Eh, to je žalostno, žalostni indikator za to, kje smo. Torej, poskrbeti moramo za to, da bo zakonodaja dobra. Zakonodaja mora izboljšati razmere in ne dovoljevati, da se nadaljuje tako kot do sedaj. Vesel sem, eh, da je bilo predlaganih nekaj pobud za krepitev reciklaže odpadkov v pristaniščih. Vse skupaj bi morali tudi pospremiti z boljšim izvajanjem. Jaz ne poznam vseh tehničnih možnosti, ampak morda bi lahko imeli nadzor nad ladjami, ki uporabljajo satelitski sistem Safe Seanet. In uh, s tem bi lahko morda odkrili, kakšno odlaganje odpadkov na morju, ter potem bi lahko proti takšnim ladjam oziroma kapitanom ukrepali. Eh, morda bo to ladje bolj pazile na to, če bodo sankcije dovolj stroge, potem bodo ladje morda nehale spuščati odpadke v morje. Morje ni mesto za odlaganje odpadkov. Morje pokriva 70 odstotkov naše površine, zato moramo paziti na to morje, ne smemo ga prekriti z odpadki nujno se moramo lotiti tega problema. Zeleni se veselimo sodelovanja z drugimi poročevalci v senci in upam, da bomo razvili nekaj, kar bo dejansko poskrbelo za spremembe in na kar bomo lahko ponosni. Gospa Gonzali Spenjas. Hvala. Želela bi se zahvaliti komisiji. Hvala za to pomembno pobudo v tem trenutku lahko govorimo o razcvetu ladijskega prometa, ne samo na področju um, turizma, ampak tudi na področju trgovine. Veliko je mednarodnega ladijskega prometa. Zahvaljujem se poročevalki za poročilo. Na kontinentu, kot je naš, uh, ki je pravzaprav obkrožen za morju, ki ima močno zgodovino uh, pomorsko zgodovino, eh, zato moramo eh, poskrbeti za to, da bo do naše pomorske dejavnosti okolju prijazna. To je naša moralna dožnost. Prav tako pa nam to nalaga mednarodna konvencija Marpol. Želim govoriti, spregovoriti tudi o moji državi uh, kjer uh, smo obkroženi z eh, morjem. Zato je bistvenega pomena, da ohranimo naše obale in naše morje, tudi ko gre za turistične aktivnosti. Lahko bi govorila torej o Španiji ali pa o Italiji, o Švedski, o Nizozemski, o Grčiji in tako naprej. Nobena izmed teh držav si ne zasluži na obalah tolikšne količine odpadkov, kot jo vidimo sedaj. V naši skupini resno jemljemo to novo direktivo, menimo, da vsebuje številne pozitivne elemente, naprimer razširjen obseg uh, veljave, potem tudi to, da uh, pristojbine niso odvisne od količine odpadkov, s tem spodbujamo ladje naj odlaga odpadke v pristaniščih in uh, um, mislimo pa, da ima ta predlog tudi nekaj pomankljivosti. Najprej treba bi bilo poskrbeti za ustrezno usposabljanje in izobraževanje osebja, ne samo tistih, ki opravljajo z odpadki, ampak tudi z um, tistimi, ki delajo na ladjah in, tistimi, delajo v, in pa tiste, ki delajo v pristaniščih in bi bili lahko soočeni z večjo količino. Uh, oddanih odpadkov. Cikli inšpekcij morajo vključevati uh, tudi na ključne inšpekcije in pa poskrbeti moramo za to, da bodo sankcije morda bolj stroge. Sankcije uh, bi lahko vključevale tudi področje prekrškov na področju okoljske zakonodaje in pa um, uh, grožen za javno zdravje. Zdaj pa še drugi kolegi po poročevalki in poročevalcih v sencih. Omejitev časa dve minuti, morda gospa Foster najprej. Yeah, ja, uh, thanks very much, um, Chairman, and thanks, thank you, Gazi. Hvala, gospod predsedujoči, hvala Gesine. Nisem poročevalka v senci, bi pa želela dodati dve ali tri točke k samo skupaj. Zavedati se moramo dejstva, da nas vse skrbi odda, uh, spuščanje odpadkov z ladij v morja. Uh, Sama pa sem videla tudi veliko odpadkov v pristanišču, ki ne prihajajo iz ladi. In eh, o tem je govoril tudi Petr Vandalen. Gre za vprašanje izvajanja eh, zakonodaje, bodi si na nacionalni ali pa na evropski ravni. Govorim predvsem o okoljski zakonodaji. Potem sistem pristojbin. Tukaj bi lahko nastopil problem, Eh, oziroma nepričakovane posledice. Številne ladje nimajo nevarnih odpadkov, zato bi se lahko zgodilo, da tiste ladje, ki ne oddajajo takšnih odpadkov, pa bi morda oddale samo majhno količino takšnih odpadkov, morale plačati nesorazmeren delež stroškov. To bi potem postavilo pod vprašanje načelo onesnaževalec plača. Potem, eh, tudi ko gre za odpadke same, če je, so ti tekoči, potem eh, je treba tudi te vključiti eh, v izračun. Ehm, imamo izračun za tekoče odpadke, pa tudi za trdne odpadke. Tukaj eh, se od, količina odpadkov merijo, eh, meri glede na kubični meter. Eh, potem tudi vprašanje mesta, kjer se oddaja odpadke. Trenutno imamo za to predviden sistem v pristaniščih. Tukaj pa obstaja tudi zahteva za eh, podjetja, ki sprejemajo odpadke. Ti bi naj sedaj preverjali vsako obliko odpadkov iz vsake ladje. To bi zahtevalo ogromna administrativna bremena in to nosilcem teh dejavnosti ne bi prineslo novene koristi, pa tudi nam ne. Države članice in pa njihova pristanišča morajo zagotoviti, da podjetja, ki morajo pobrati odpadke, torej gre za licencirana podjetja, ne bi imela nesorazmernih uh, zahtev. Eh, no, problematično pa so seveda tudi podjetja, ki nimajo ustreznih licenc. Potem eh, bistvenega pomena bo tukaj tudi vprašanje uporabe satelitov, sledljivosti vedeti moramo, kaj se dogaja eh, na morju, tudi ko na tem nimamo eh, možnosti fizičnega nadzora. Vedeli, vedeti moramo, kdo je odgovoren za neustrezno ravnanje z odpadki in kje se to dogaja. Skratka, previdno bomo morali preučiti predloge komisije. Ja. Hvala, gospod Foster, gospod Kramer. Zahvaljujem se komisiji in poročevalki. Zahvaljujem se tudi kolegom za prispevke. Želel bi se navezati na nekaj, kar je povedal Peter Vandalen. Če ne nadzorujemo izvajanja zakonodaje, potem se lahko to zakonodajo kar prihranimo. In dejansko gre za to. Vem, da ima komisija težave pri izvajanju, ampak gre za vprašanje, kako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 Vse skupaj smo začeli izvajati na področju žvepla, to bi naj sedaj zmanjšali na nič cela pet odstotka, ampak kako bomo sedaj to nadzorovali, tega nihče ne ve. Če bi rekli, da bomo težka goriva nasplošno prepovedali, potem bi to bilo boljše, eh, potem bi bilo vse skupaj nekoliko dražje, ker je to uh, pač uh, dražje od. Uh, ker je tež, takšna težka goriva pač dražja od dizla. Torej, moje vprašanje je, kako bomo vse skupaj nadzorovali? Gezine, midva smo se o tem pogovarjala, odpadki včasih končajo v morju 15 ali pa 20 km od obale, zato da ladja potem v pristanišču ne plača. Če teh postopkov, če bomo te postopke Um, torej, te postopke moramo ustrezno nadzorovati, da ne bo ta skušnjava večja kot pa. Um, torej, kazne morajo biti dovolj visoke, da do takšnega ravnanja ne bo prišlo. Najlepša hvala, zdaj pa predstavnica komisije nekaj trenutkov, zato da se lahko odzovete na vprašanja in na pripombe poslancev. Izvolite. Hvala, zahvaljujem se poročevalcem in poročevalcem v senci, če tudi drugim poslancem, ki so se oglasili. Začela bom na netipičen način, številni ste pohvalili predlog, čež da je predlog jasen, podroben, in lahko rečem, da je za to uh, zaslužna Ana Boromir, ki je pripravila oceno učinka. Če želite kakšno podrobnost uh, o predlogu, uh, se lahko obrnete na njo. Jaz ne bom mogla odgovoriti na vsa vprašanja zaradi pomankanja časa. Seveda smo vam vedno na voljo tudi zapisne odgovore. No, si bom pa vzela nekaj minut, kaj ti Vaše vprašanja omogočajo tudi dobro nadaljno razpravo. Gospod Vandalen je vprašal, ali res potrebujemo ta predlog. Ni dovolj izvajanje obstoječe zakonodaje, je vprašal. Naj povdarim, da se, je spremenila, se, so se spremenili postopki mednarodne revizije, Marpol smo okrepili. Eh, tako da, če ne bi posodobili naše zakonodaje, bi lahko bili soočeni za situacijo, ko ladje ne bi mogle oddati določeno obliko odpadkov na morju, ne bi pa imeli ustrezne strukture, ki bi ladji omogočila, da te odpadke nekam dostavijo. S tem bi pravzaprav na nek način sprejeli dejstvo, da bi ti odpadki potem bili eh, vrženi v morje nekje blizu Evropske unije. Potem številni ste spraševali, ali so vsa pristanišča primerna za to, da sprejmejo odpadke, ali imajo ustrezne sprejemne zmogljivosti. To je pravzaprav poanta te direktive. Prvič, ni treba, da imajo te zmogljivosti vsa pristanišča. Ta direktiva predvideva tudi eh, rešitve, ki predvidevajo določene izjeme. Ampak istočasno morajo pristanišča biti pripravljena sprejeti odpadke glede na njihov redni promet, glede na velikost in pa promet. Uh, in eh, Promet v ladji v tem dotičnem pristanišču. Pristanišča morajo sama načrtovati, kako bodo sposobna sprejeti vse odpadke, odplake in tako naprej to je bistvenega pomena za dobro izvajanje te direktive. Številna pristanišča spraš sprašujejo enako. Seveda smo v stiku tudi z pristanišči. Najprej smo organizirali javno posvetovanje, pa tudi, ko je bil predlog podan, smo še vedno ostali v stiku z pristanišči. Ampak tukaj obstaja nek nesporazum. Uh, pristanišča ne morejo preprosto reči, mi nismo pripravljeni na sprejem mladi, nismo opremljeni z ustreznimi sprejemnimi zmogljivostmi. Potem bodo kapitani ladi spet imeli, uh, bodo spet spodbudeni k temu, da se na nezakonit način, uh, da na nezakonit način odložijo nekam te odpadke. No, uh, vse skupaj bo lažje potekalo tudi, ko bomo imeli elektronsko izmenjavo informacij. Uh, Potem obveznost poročanja, to je omenila gospa Foster. Češ, eh, da je tukaj preveč administrativnih bremen. Mi že imamo možnost uh, naprednega poročanja o, o oddaji odpadkov. Te informacije torej že obstajajo v elektronski obliki. Uh, In eh, z nedavnim predlogom bomo lahko poročanje še bolj uskladili in lahko bomo omogočili izmenjavo pri, eh, informacij med posamičnimi pristanišči, tako da bodo pristanišča vedeli, kaj je naredila ladja, ki je zapustila Evropsko unijo, kakšno, kakšna je njena obs, eh, obveznost v naslednjem pristanišču, v katerem pristane in tako naprej. Številni so menili tudi vprašanje pristojbin spraševali ste, ali je pravično, da imamo ta uh, nedirekten sistem pristojbin. O tem smo dolgo razmišljali, ampak če bi imeli pristop neposrednih pristojbin, torej plačaš točno za to, kar si oddal. Nažalost je svet takšen, da bi to bila spodbuda nekaterim, da bodi si odpadko sploh ne bi dostavili ali pa da ne bi iskreno poročali o tem, kaj so oddali. Bolj enostaven sistem, ko vedno plačaš za to, kaj dostaviš, je pa bolj učinkovita spodbuda za. Eh, ladje za to, da pač oddajo odpadke, ko so v pristanišču. No, seveda bo ta pristojbina diversi, um, diversificirana. Ni res, da bo pristojbina enaka, ne glede na velikost ladje, na velikost pristanišča in tako naprej. La, majhne ladje ne bodo plačale več, zato ker so manjše. Ta sistem neposrednih pristojbin je zelo učinkovit. Eh, odločili smo se za 100-odstotno pristojbino za odpadke, kajti tukaj je pomembno. Spoštovani, moral vas bom prekiniti, vas prositi, da zaključite s pripombami, prej ste imeli kar nekaj časa. Najlepša hvala. Uh, it, I'm, I'm sorry, I, I was just worried that once I start talking about this directive. Ja, uh, skrbelo me je, da se bom preveč razgovorila. Ampak, kot sem že povedala na začetku, smo vam na voljo uh, za nadaljno razpravo. Tako da to je pravzaprav vse z moje strani. Mislim, da sem povedala najpomembnejše stvari. Mislim, da smo se kar poglobljeno o tem pogovorili in še bomo imeli priložnost za to. Poročilo bo predstavila Gezin 10. julija 2018, čas za ulogo predlogov sprememb je 18. juli 2018. No, to je treba še potrditi. In glasovanje. Nas čaka, takoj ko bo zaključen ta proces posvetovanja so poročevalci. Ne vem, ali bi želela Gizin še to pokomentirati. Izvolite. Na kratko, ker nam zmanjkuje časa, pozorno sem vas poslušala, veselim se prispevkov poročevalcev v Sence. Nekdo je rekel, da je časovnica preveč ambiciozna. Ampak jaz mislim, da nam bo uspelo. Jaz sem se skupaj oddala v angliščini naslednji teden, potem boste lahko se skupaj preučili, saj ni predlog predolg, tako da mislim, da se bomo lahko časovnice držali. Eh bien, fort bien, acceptons-en euh, l'augure. Voilà. Donc... Dobro. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Mislim, da lahko točki 5 in 6 obravnavamo v enem sklopov, gre za točke, ki sta med sebojno povezani, gre za isto vprašanje in tukaj je bil za ta dosjeje zadolžen tudi isti poročevalec, morda bi lahko obdelali to naenkrat. Gre za sporozum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in Kanado in pa tudi sporozum o zračnem prevozu med Kanado in Evropsko skupnostjo ter njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristope Republike Hrvaške k EU. Besedo bo najprej dobil poročevalec gospod eh, Francisco Asis, potem pa bodo besedo dobili še poročevalci Senci. Izvolite, gospod Asis. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, to poročilo je delno že dobilo poročilo parlamenta leta 2011 in od takrat ga neformalno izvajamo. Evropsko sodišče je sedaj ugotovilo, da je sprejemni proces bil neustrezen in neusklajen za Lizbonsko pogodbo. Namen je poskrbeti za enotni trg eh, oziroma za enotni zračni prostor med Kanado in EU za prostim kroženjem eh, storitev in blaga. Torej gre za najbolj ambiciozen tovrstni sporazum med Evropsko unijo in uh, državo prve kategorije, kot je Kanada. Um, v štirih fazah naj bi sedaj odprli naše, uh, naše trge, torej pri tem je treba upoštevati okoljski učinek, potrošniške pravice, uh, vprašanje varnosti um, treba je sprejeti ustrezne standarde in za vse to sedaj uh, poskrbljeno. Vključili smo tudi protokol, ki omogoča pristop Republike Hrvaške k temu sporožumu o zračnem prevozu med Kanado in Evropsko skupnostjo. Skratka, predlagam, da podpremo sporočilo. Eh, poročilo. Ja, Zdaj pa bodo dobili besedo poročevalci v senci, ki so prav tako obravnavali oba dosjeja. Gospod Kosedini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spregovorila bom v imenu Andorja Delija, poročevalca v senci. Hvala poročevalcu, da je predstavil. dosje, ni kaj veliko za dodati, strinjamo se s tem. Kanada je ključna partnerica za Evropsko unijo, zelo pomemben je torej sporazum za dvostranske odnose. Sama sem v delegaciji za odnose z Kanado, zato vam lahko potrdim, da nam je to res v interesu. LS je torej za in hvala poročevalcu za to, da je tako lepo predstavil dosje. To je to, hvala. Hvala, gospa Kljun, da ste se držali časovno omitev, gospa Foster. Hvala čisto na kratko. Hvala poročevalcu. Poročevalec je lepo povedal, da gre za tehnične posodobitve, sicer so pomembne, gre za sporozume na dvostranske ravni, EKR pa nima kaj za dodati. Mislim, da bi zadevo morali hitro pripeljati do cilja. Hvala. Gospod Radoš, hvala lepa, gospod Dnepr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Alde bo podprl oba sporozuma. Sedem let je minilo od prvega soglasja Evropskega parlamenta. In Zdaj bomo prišli na nove faze liberalizacije zračnega prevoza med EU in Kanado, je tretja in četrta faza. Kar zadeva sporazum v zvezi z protokolom zaradi pristopa Republike Hrvaške, to ne spreminja vsebine, Hrvaška prej ni imela sporazumov s Kanado, zato bo skupina Alde dala podporo tudi temu protokolu. Hvala. Eh, Hvala, gospod Taylor. Hvala lepa, čisto na kratko. Zadovoljni smo in ta dva sporazuma bomo podprli. Hvala. Eh, Hvala za to, da ste bili kratki in jedrnati. Zdaj pa GDMU v imenu komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Tudi jaz bom kratek. Hvala poročevalcu za izvrstno poročilo. Gospa Foster je povedala, da gre za tehnično posodobitev obstoječih predlogov in poročevalec je povedal, da je Sporozum za zračni prevoz med EU in Kanado je eden najbolj celovitih in tudi najbolj ambicioznih. Kanada je eden največjih trgov zunaj EU, več kot 11 milijonov potnikov leti med Kanado in EU. Sporozum se začasno izvaja že od leta 2009, ko smo ga podpisali in videli smo, da sporozum prinaša velike gospodarske prednosti tako smo tudi pričakovali in zgodilo se je podobno kot pri drugih sorodnih sporozumih. Število potnikov je naraslo za 25 odstotkov, 40 odstotkov več poti je odprtih in 18 mestnih parov je bilo odprtih zaradi tega. Več je konkurence in opazili smo tudi, da je cena, poprečna cena za prevoz med EU in Kanado padla. Poprečna cena je zdaj 222 evrov in to predstavlja skupno prednost v gospodarskem smislu v višini 2,5 milijarde evrov od leta 2009. Hvala lepa za to priporočilo, hvala za soglasje, za to, da bomo ta sporazum lahko sklenili. In od podpisa sporazuma je Evropski uniji 1. julija 2013 pristopila tudi Hrvaška, zato hvala, da boste upoštevali tudi to. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo spet poročevalec. Zahvaljujem se prispev, eh, kolegom za prispevke. Torej, Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov spremembe. Tukaj gre seveda za predloge spremembe pri obeh dosejih. V obeh primerih v sredo 13. junija opoldne. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu zmenjavo predsedstva. Spoštovane kolegice in kolegi, lep dan. Lepo se Zahvaljujem gospodu Rikeju, da me nadomeščajo. Imela sem nekaj urgentnega danes zjutraj. Smo pri točki sedem, gre za vzpostavitev ustrezne infrastrukture za uporabo alternativnih goril v Evropski uniji. Naš poročevalec je bil Ismail Ertug. Dobar dan, imate besedo. In začeli bomo tudi z razpravo s poročevalci v senci, potem pa bo lahko spregovorila še Evropska komisija, oziroma tudi Evropska komisija bo govorila pri tej razpravi. Izvolite, gospod Ertel. Dobr dan, hvala predsednica, kolegice in kolegi. Nakratko bom predstavil poročilo. Dovolj dolgo smo že tukaj, da Vemo, da je promet največji sektor v smislu prispevanja toplogrednih plinov. Vse od leta 1990 je tako. Če si pogledamo številke, lahko vidimo, da skoraj ena četrtina toplogrednih plinov prihaja iz prometa. Od tega pa skoraj 75 odstotkov izhaja iz prometnega sektorja in to iz cestnoprometnega sektorja. Zato moramo prometni sektor do leta 2050 razogličiti. To je okoljski vidik. Ampak seveda obstaja pa tudi gospodarski vidik, kolegice in kolegi. Upoštevati moramo, da 94 odstotkov energije v prometnem sektorju prihaja iz fosilnih goriv in 90 odstotkov teh fosilnih goriv je uvoženih. Pomislite, koliko bi lahko privrčevali, če bi se temu izognili. Zato je še toliko bolj smiselno, da stopimo na to pot prihodnosti. Kaj lahko storimo v cestnem prometu? Možnosti je več. Tri možnosti sem izpostavil. Prvič, potrebujemo modalni premik. Prejiti moramo na bolj okolju prijazne načine, še posebej pri prevozu blaga. Naprimer, velja, da bi lahko uporabili notranje plovne poti ali železnico. Drugič, zelo pomembno je, da zmanjšamo količino prometa samega, to pa nam bo uspelo le, če bomo vlagali v javni prevoz, če bomo spodbujali skupno rabo vozil in platforme za deljenje vožen in tako naprej. Prav tako moramo razmisliti o alternativnih gorivih. In pri tem, pri alternativnih gorivih, nas čaka še nekaj dela. Infrastruktura za alternativna goriva je pomankljiva. Prav tako imamo težave na področju uvajanja na trg takšnih vozil. Mislim, da moramo tukaj nekaj storiti in to nam bo uspelo le, če bodo proizvajalci predstavljali nove modele, ki morajo seveda biti tudi cenovno dostopni in infrastrukturo za polnjenje moramo okrepiti in ustrezno prilagoditi. Če se ozremo nazaj v leto 2014, Številni kolegice in kolegi ste bili takrat že tukaj in tisti se spomnite, da je komisija takrat predstavila dober in ambicioniran predlog direktive. Direktiva je vključevala kvantitativne izmerljive cilje, ki naj bi jih države članice izpolnile na področju javne polnilne infrastrukture ta dober pristop, je na koncu ostal samo črka na papirju, kajti svet ministrov za promet je to torpediral. Na to smo dobili nek nesmiseln kompromis, tam je bil predviden nacionalni okvir za posamezne države članice in ugotovili smo, da prostovoljni cilji, ki jih damo v roke državam članicam, ne pomenijo nič zadeva torej ni obrotila sadov. Zato predlagam, da pomislimo na to, da bi lahko preoblikovali to direktivo, čeprav ni dosegla želenih rezultatov, namreč te prostovoljne cilje bi morali spremeniti v obvezujoče cilje. No, vseeno nismo dosegli svojega cilja, izgubili pa smo štiri leta. Pri državah članicah obstajajo različne ravni ambicij, to je treba upoštevati, ampak gledano v celoti, seveda nismo izpolnili pričakovanj. Zato bi bilo dobro, da bi te obvezojoče cilje iz te direktive spet uvedli. Gre za obnovitev, ampak to ne sme veljati samo za omrežje TNT, ampak tudi za pomembna vozlišča na ravni mest in regij. Še posebej moramo vključiti tudi javni prevoz v to. Komisijo je treba pohvaliti, 800 milijonov evrov so predvideli za to, vendar komisija žal pri tem ne more nič, ampak potrebovali bi 22 milijor, milijard evrov do leta 2025, ampak zaradi tega je teh 800 milijonov samo kapljica v morje. Zato predlagam in tukaj govorimo o javni polnilni infrastrukturi, zagotoviti bi morali neke vrste sklad za čisto mobilnost. Od tam bi izvirale naložbe za to. Ta sklad bi morali financirati uh, v višini 90 odstotkov iz tistih industrij, ki so prizadete in ki morajo sodelovati pri tem. Torej, to so proizvajalci avtomobilov in proizvajalci energije. Preostalih 10 odstotkov pa bi prispevali mi kot Evropska unija. Kako bi lahko to sestavili? No. Komisija, bo to predlagala. Oni imajo strokovno znanje za to, ampak v zadnjih letih se je nekaj izkazalo. Postopek, ki smo ga uporabili pri CEF-u, to je instrument za povezovanje Evrope, gre za koncept, ki izhaja iz držav članic. Tam smo sprejeli zelo dobro odločitev, namreč agencijo smo umestili nekje vmes ta agencija je zdaj nekje na ravni med državami članicami in Evropsko unijo. Lahko bi storili podobno tudi tukaj, ampak uspelo nam bo le takrat, če bomo tem industrijam zagotovili poenostavljen dostop do finančne pomoči in kreditev Evropske investicijske banke. Prav tako bi morali spremeniti definicijo alternativnih goriv, kajti alternativna goriva, iz, ki izhajajo iz fosilnih goriv, ne smejo na srednji rok več biti vključena v to. In mislim, da bi morali staviti tudi na tehnologijo oglika in sorodno infrastrukturo. Seveda, gre za poročilo na lasno pobudo, zato smo nekoliko omejeni. Posvečali smo se cestnemu prometu, čeprav se zavedamo, da ima tudi notranji kopenski promet, tukaj je veliki potencial in v prihodnosti se bomo razširili tudi na to področje. Vseeno pa moramo ugotoviti, da se je treba posvečati štirim elementom. Prvič, infrastrukturo moramo krepiti hitreje, proizvajalci morajo predstaviti alternativne modele, tretjič, države članice moramo prisiliti, da bodo bolj ambicionirane in četrtič, zagotoviti moramo tudi ustrezne finance in podporo za tehnologije prihodnosti. Hvala lepa, to je zaenkrat to. Hvala, gospod Ertug, za predstavitev vašega poročila. Ta je bila zelo zanimiva, predvsem pa koristna tudi v luči prihodnosti avtomobilske industrije, pa tudi industrije nasploh. Zdaj pa gospod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 oziroma izhaja iz težav, ki smo jih imeli pri izvajanju izvirne direktive. Kaj je bil problem? Problem je bil odziv držav članic. Države članice so se odzvale na različne načine in včasih se sploh niso odzvale v zvezi s to direktivo. Zato je pristop poročevalca dober. Dobro je izhodišče in dobro je tudi vsebina. In Zdi se mi, da ima poročevalec prav, ko v poročilu navaja, da bi se morali držati načela tehnološke neutralnosti. Res je, da če želimo podpreti proces razogličenja, moramo poskrbeti, da bodo Evropa in države članice imele na voljo strukture, s katerimi bodo pomagale potrošniku. Potrošniku je treba pomagati. Potrošniki namreč ne želijo kupovati vozil z nizkimi izpusti, če na voljo ni ustrezne infrastrukture. Proces razogličenja bi morali obravnavati realistično. Ne smemo se zaljubiti v eno tehnologijo ali eno rešitev. To je tema, ki je v besedilu ustrezno obravnavana, to mi je všeč in to bom podprl. Pa še nekaj drugih elementov, ki jih bomo morali nekoliko preučiti gre za zamisel o Evropskem skladu za čisto mobilnost, 25 milijard do leta 2025, to je specifična tema. Ne vem, ali bomo morali oblikovati poseben sklad za to, ampak v okviru instrumenta za povezovanje Evrope bomo morali razmisliti o tem, koliko denarja bomo namenili temu cilju. Kar zadeva cilje, prosim, poročevalca, da je pripravljen na pogovore v zvezi s tem, kajti kakor je pogosto v teh primerjih, bi lahko obvezujoči cilji države članice spodbudili k temu, da bi poskusili uvesti protekcionistične ukrepe in to bi lahko imelo negativne posledice na sicer izvirno dober predlog poskrbeti nam rečelimo, da se bo direktiva izvrševala tako, kot je treba. Mislim, da moramo biti previdni, ko govorimo o obvezujočih ciljih, kajti drugače bi lahko izpred oči izgubili tisti glavni cilj, ki ga želimo doseči. Še nekaj v zvezi s tem, kar je povedal poročevalec. To je povezano z akcijskim načrtom za industrijo baterij. Pripraviti naj bi, pripravili naj bi ustrezno strategijo za to. Njegov pristop je dober, imeli smo eh, tretji svežen za mobilnost, tega je predstavil komisar Kanjete na prejšnjem plenarnem zasedanju. In povedati je treba, da če želimo biti pomembni akteri na področju razogličenja, moramo imeti neutralen pristop, seveda pa potrebujemo tudi ustrezno strategijo v zvezi z baterijami in industrijo baterij. To pomeni, da bomo nadzirali proizvodnjo in ocenili bomo lahko vpliv tega na trg dela v Evropi. avtomobilska industrija ima specifično strukturo in v tem prehodnem obdobju moramo vse to upoštevati. Baterije, gorivne celice, industrija mora pri vseh teh alternativnih virih upoštevati vse vidike, tudi vidike delovnih mest. Pristop je dober, mislim, da bomo lahko upravili nekaj dobrega dela tukaj. Hvala. Mislim. Hvala, gospod Salini. Kolegas. Gospod Demesmaker. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Tudi jaz se želim najprej zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila. Komisija in poročevalec pravita, da bodo številne države članice morale storiti več, če želimo doseči cilje glede mobilnosti z manj izpusti ali celo brez izpustov. Mislim, da je to ključnega pomena. To ni ključnega pomena samo zato, da bomo spoštovali zaveze na področju podnebnih sprememb, ampak pred očmi moramo imeti tudi konkurenco na mednarodni ravni. Vseeno želimo ostati v spredju na tem področju. V Evropski uniji moramo poskrbeti, da bomo lahko izpolnili vedno večje povpraševanje po vozilih na alternativna goriva. Če želimo to storiti, bomo morali ostati eh, v koraku z razvojem tehnologije in tako naprej. Mislim, da moramo res na vseh ravneh poskusiti zagotoviti gotovost. Sektorju moramo zagotoviti gotovost, pa tudi potrošnikom. Številne države članice zaostajajo, kar zadeva nacionalne politične okvire. In ti nacionalni politični okviri bodo ključnega pomena, če želimo res pripraviti neke zanesljive napovedi za prihodnost. Samo na ta način bodo vlade lahko privabile zasebne partnerje in jih obdržale v teh novih sistemih. Ampak ne smemo gledati samo z finančnega vidika. Regionalne, lokalne oblasti lahko uporabijo pravo mešanico političnih ukrepov za to, da dosežejo veliko. Pomislite naprimer na dolgoročne pogodbe, ki se sklepajo z ponudniki storitev ob avtocestah. V teh dolgoročnih pogodbah so lahko določbe o alternativni infrastrukturi, naprimer. Nekatere države članice so svoje domače nalego opravile res dobro in lahko bi predstavljale primere najboljše prakse za druge države članice. In seveda še tehnološka neutralnost. Ostati moramo realistični, popoln prehod na mobilnost brez izpustov bo nekaj časa trajal. In vmes moramo poiskati alternativne rešitve. Govorimo lahko o tehnologiji vodika, obstajajo pa seveda tudi druge. Teh drugih možnosti ne smemo zanemariti. Veselim pa se že zelo plodnega sodelovanja z vsemi kolegicami in kolegi. Najlepša hvala, gospod Demesma, kar gospod Trke, izvolite. Čisto na kratko se bom oglasil na mesto Gizine, ki nas je morala zapustiti in se odpraviti na drugi odbor, kjer poroča o določenem zakonodajnem predlogu. Vedno imamo težave s tem. Mislim, da je pomembno, da dobimo močan sporazum in tudi razširjen sporazum področju porabe, ki bo upoštevalo vse. in komisija bi morala biti še bolj aktivna pri tem doseju. Kot je povedal Ismer, gre za poročilo na lastno pobudo. Verjetno bo pozival tudi k nekaterim operativnim ukrepom na strani Evropske komisije. Prav gotovo obstaja potreba po pospešitvi, pa tudi operativnemu izvajanju ukrepov pri tem vprašanju. Na no, to pa še nekatere vsebinske težave. Toliko sredstev, ki jih mora Evropska komisija zagotoviti, sploh glede na to, da potrebujemo 22 milijard od leta 2025, tukaj je zelo veliko vprašanj, ki jih je treba še rešiti. Zdaj pa še osebno stališče glede na to, kar je predlagano v okviru prihodnega proračuna in glede na to, kar je bilo specifično predlagano za prometni sektor in pa instrument za povezovanje Evrope. Mislim, da smo lahko predvsej optimistični glede obsega sredstev za transport. Tukaj gre za aktualna vprašanja. Verjetno to ne bo vodilo ravno v energetski prehod na področju transporta v naslednjih letih pod navednicami. Treba seveda govoriti tudi o načinih polnjena in o alternativnih gorivih. Treba je pa predvsem poskrbeti za to, da poleg tega sistema dobimo tudi zaupanje vseh, ki uporabljajo avtomobile in vozila, vseh potrošnikov, ki torej tudi izbirajo goriva. Moramo podpreti to poročilo na lasno pobudo. Tukaj je treba poskrbeti tudi za ustrezna sredstva v okviru, proračunskem okviru, poskrbeti za operativne ukrepe. In Gezine na koncu pravi, da se veseli sodelovanja z Ismailom pri tem vprašanju, z njim pa se tudi večinoma strinja. Najlepša hvala. Gospod Riki, gospod Taylor, izvolite. Uh, well, thanks, chair. And... Hvala lepa, predsednica. Hvala poročevalcu za to poročilo. Bil sem poročevalec v senci za zelene tudi leta 2014 v zvezi s poročilom, ki je bilo prej omenjeno. Na koncu tega poročila nismo podprli, zato ker se nismo strinjali s tem, da bi javna sredstva in denar EU porabili za to, da bi gradili dodatno infrastrukturo. Še vedno menimo, da držav članic ni mogoče prisiliti k financiranju te infrastrukture. Po našem mnenju bi moral zasebni sektor prispevati več. Oni zagotavljajo storitev in tudi blago, zato bi morali tudi nekoliko seči v žep. Zadovoljen sem, da zdaj vidimo, da alternativno gorivo samo po sebi ne more biti oglično učinkovito. In to je tisto, o čemer bi morali govoriti, če želimo zmanjšati izpuste oglika v prometu. Vesel sem bil, ko je gospod Ertug omenjal, da bi vedno več uporabljali notranje kopenske plovne poti in železnico. To so zelo oklične, učinkoviti načini prevoza. Gospod Ertug je pozval tudi k temu, da bi podprli proizvodnjo baterij. Seveda, to je prav gotovo eden od načinov naprej. Vprašanje pa je, kako hitro bomo tukaj lahko dosegli učinek. Vprašanje pa je tudi, kakšen učinek bo to imelo na razvoj gorivnih celic. To je čisto drugo vprašanje, seveda. Zato sem za pristop, ki bi bil tehnološko neutralen, kot številni drugi. Ne gre samo za avtomobile, naj omenim tudi električna kolesa. V mestnih območjih je to odličen način prevoza. In če bi vso to elektromobilnost gnali z obnovljivimi viri energije, bi bilo to fantastično in to je res dobra zamisel. Hvala. Madame González, la parole est. Gospa González, izvolite. Gracias, president. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo, ki je izredno pomembno za razogličanje evropskega prometa in za spodbudo čistih vozil. Trenutno smo v situaciji katastrofičnega nazadovanja, kajti ta cilj glede čistih eh, vozil, ki bi ga morali izvajati, ne bomo dosegli. In to zato, ker nismo vključili zavezojočih ciljev v direktivi iz leta 2014 skozi 94 o alternativnih gorivih. In ne smemo dvakrat ponoviti te napake. Dokument, ki ga je predstavil gospod Ertug, gre v pravo smer ampak mislim, da bi lahko dokument še obogatili. Predvsem bi morali povdariti izziv tega, da je treba poskrbeti za ustrezno infrastrukturo za polnjenje električnih avtomobilov. Evropska unija bi na ta način eh, tudi prispevala k industrijskemu načrtovanju. Naša skupina bo vložila predloge sprememb, eh, ki bodo povdaljili pomen strateškega načrtovanja in pa spodbude za zasebni sektor in pa drugimi zasebnimi akteri, zato da bodo sodelovali med seboj oziroma tudi za javnim sektorjem. Javni sektor in pa zasebni sektor se morata lotiti izziva čistejših avtomobilov in tukaj razmišljam o deset tisočih velikih uh, komercialnih površin, torej eh, gre za železniške postaje, gre za nakupovalne centre, gre za športne stadione, gre za kulturne centre in tako naprej. Vse te je treba vključiti v to infrastrukturo. Strateški akteri bi morali biti pravzaprav tukaj pionirji, morali bi druge pozvati naj jim sledijo. Zato moramo spodbuditi predvsem k uporabi javnega prevoza na mesto zasebnega prevoza, ki najbolj onesnažuje okolje. Prav tako moramo poskrbeti za bolj čist javni promet in tudi za javni promet je treba poskrbeti za dovolj točk polnjenja. Ko gre za zavezjočnost celjo, pa moramo biti pragmatični in Eh, Podariti je treba tudi pomen razvoja infrastrukture na podeželju, kjer prihaja do največjih problemov onesnaževanja zraka. Eh, treba je razmisliti o tem, kako strateško zastaviti te točke polnjenja. Te morajo biti varne, enostavne in morajo biti dostopne tudi za osebe z omejeno mobilnostjo. Točke morajo biti trajne, obstojne. Um, in učinkovite. Pa še nekaj bi želela povdariti. Niso vsa alternativna goriva enaka. Ni enako, če pridobivamo plin na področju za pomočjo um, frackinga. Uh, ali pa če uporabljamo elektriko, ki jo proizvajamo iz obnovljivih virov energije, na to bi se morali osredotočiti in na elektromobilnost. To so pobude, ki jih bomo skušali unesti v to poročilo. Najlepša hvala, gospa Gonzales. Gospod kor. Hvala lepa, gospa predsednica. Izmael, hvala. Hvala za dobre predloge. Poznam problem omejenega vpliva poročil na lastno pobudo, zato vemo, o čem govoriš. Tehnološka neutralnost je ključnega pomena, to velja tako za goriva, kot tudi za možnosti za druge načine prevoza. Vsak način prevoza ima prednosti in pomankljivosti, zato sem za multimodalen promet. Krepitev omrežja za alternativna goriva je nekaj, kar nujno potrebujemo. Potrebujemo neke rešitve z državami članicami in če bi tukaj iz Bruslja mi samo pritiskali, to ne bi bil pravi način. In še zadnja stvar, govorimo o novih konceptih mobilnosti. Obstajajo novi poslovni modeli in tudi nove podjetniške strukture. Mislim, da moramo to upoštevati pri financiranju infrastrukture, ne pa, da vse preložimo samo na proizvajalce avtomobilov in jih preveč obremenimo. Hvala, gospod Koh, gospa Foster, izvolite. Hvala lepa, hvala poročevalcu. Povedali ste nekaj zanimivih stvari, ampak v tem odboru smo imeli podrobno razpravo že leta 2014. To je bilo poročilo, ki je spremljalo direktivo. In očitno imamo države članice, ki se ne držijo dogovorov, ki so jih sprejeli. Mene res zanima, katere so te države članice, kajti to bi nam dalo več podatkov o tem, zakaj prihaja do pomanjkljivosti. Ko smo končali leto, direktivo za leto 2014, je bilo že leto 2015. Zdaj pa spet govorimo o tem. In z gospodom Ertogom se nekje ne strinjam. Če obravnavamo vse skupaj v celoti, lahko vidimo, da imajo države članice različne potrebe. gre za zagotavljanje goriv in tako naprej. In za nekatere države članice je to primerno, za druge ne. Zato smo pustili državam članicam, da same odločajo, kaj je primeren pristop. In še enkrat ponavljam, to so poročila, ki so usmerjena v mesta. Seveda največ onesnaženosti je vedno v mestih in velikih krajih, ampak običajno se ne upošteva dovolj velikih podeželskih območij, kjer se z praktičnega vidika ne bo mogoče ustaviti vsak kilometr in vklopiti avto za polnjenje. Dobro, seveda, imejmo Evropski sklad, ampak države članice bodo konec koncev morale odločati o infrastrukturi in o tem, kako se bo to plačevalo. Bo to potrošnik ali bo to prišlo iz splošnega obdavčevanja? Ne vem. Ne vem, ali bo odbor za proračun dal ne vem koliko milijonov spet še enkrat prometnemu sektorju. Mislim, da je to nekaj dobrega, ampak to ni realističen predlog. Kakor sem dejala, vprašanje podeželja je zelo pomembno. Mislim, da ne moremo imeti univerzalnega pristopa, vedno smo lahko bolj ambiciozni, vedno si lahko prizadevamo za boljše cilje in vedno si lahko prizadevamo za boljše izvajanje. Jaz mislim, da bi morali pogledati tudi druge oblike pridobivanja energije, kjer ne prihaja do izpustov oglika, naprimer jedrska energija. Francija je tukaj zelo pomembna, v Londonu pa kupujemo potem električno energijo iz Londona, gospa predsednica. Seveda, oglika ni, ampak tudi pri, pri jedrski energiji se pojavljajo številna in velika vprašanja. Torej, energija mora priti od nekod. Tako pač je. Trenutno pa je realnost takšna, da si lahko prizadevamo za alternativna goriva, ampak eh, ne podpiram tega, da bi žrtvovali hrano za goriva. Previdni moramo biti. Mislim, da moramo biti bolj optimistični in povedati, želim, da obstaja zelo veliko raziskav na področju alternativnih goriv. Za vse vrste prevoza in to moramo pozdraviti. Sama sem nekoliko bolj optimistična, ampak eh, mislim, da moramo vedno obdržati cilj pred očmi in to mora ostati prednostna naloga. Vseeno pa hvala lepa gospodu Ertugu. Najlepša hvala, gospa Foster. V vašo vednost res je, da je Francija zelo jedrska država, ampak dobra novica je, da se je vlada odločila zmanjšati delež jedrske energije. Tudi mi torej iščemo alternative za pridobivanje energije. Le v vašo vednost torej. Gospa Ajala Sender, izvolite. Gracias, presidenta. Si, jo tambije. Hvala, gospa predsedajoča. Tudi sama bi želela čestitati poročevalcu Izmailu Ertugu za to glučno pobudo ki ima to prednost, da ko bomo začeli razpravljati o novem proračunu po letu 2011, povdarilo potrebo nekakšnega pospeševalnika na tem področju. Videli smo, da je tudi industrija napolnila svoje baterije, če se e, tako izrazim, pravzaprav dobesedno, zato da so pospešili uporabo električnih avtomobilov, avtomobilov na vodik in tako naprej, zato da bi spodbudili to spremembo. In vemo, da ima industrija to možnost, da poskrbi za spremembe, če ji damo za to ustrezne inicijative. Tri elemente bi želela poudariti, to bomo vložili tudi v obliki predlogov sprememb. Prvič, treba je ohraniti to razumevanje različnosti Evropske unije imamo velike urbane vozle in pa imamo tudi urbane vozle, kjer uh, imajo možnost uh, polnjenja električnih avtomobilov celo doma. Ponekod pa tega ni. nekatere je skoraj da strah vprašati svoje župane, ali lahko na pločnikih namestijo terminale za polnjenje električnih avtomobilov. Skratka, takšne razlike v mestih je treba upoštevati. Potem, treba je na tem področju uh, izobraziti tudi mlade, tukaj jih čaka kar nekaj delovnih mest in to bo potrebno uh, Eh, če želi Evropska unija v prihodnosti prevzeti takšno socioekonomsko odgovornost. Zaradi izgube delovnih mest bodo številni, ki so sedaj dejavni na področju fosilnih goriv, izgubili delovno mesto, zato je treba ustrezno izobraziti mlajšo generacijo, zato da ne bomo potem imeli nov, novih delovnih mest, ki jih ne bomo imeli s kom zapolniti. Treba je poskrbeti tudi za ustrezno sinergijo, zato da bomo dali eh, električni mobilnosti nek prvi zagon, tudi finančni zagon, oziroma v naslednjem finančnem okviru lahko nekaj več denarja namenimo tudi inovacijam, zato da bomo lahko financirali ta najpomembnejši del, da bomo lahko raziskave, raziskave ki so že pokazale določene rešitve, uporabili tudi na nivoju industrije oziroma v praksi. Hvala, gospod Alessandro, gospod Van Miltenberg. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej se lepo zahvaljujem poročevalcu, to je res odlično poročilo. En die gaan niet noodzakelijkerwijs hand in hand als het gaat om dit onderwerp. Mislim, da moramo biti po svoje prožni, po drugi strani pa ambiciozni. To pa je težko usklejevati. Ambiciozni moramo biti zato, ker je treba v Evropski uniji storiti veliko več, ne le zato, da bi zagotovili povečan delež uporabe alternativnih gorju v čistejših vozilih, morda nekega dne tudi v letalih, ampak moramo razvijati tudi ustrezno infrastrukturo za uvajanje takega sistema. Jasno je, da moramo poskrbeti za oba vidika, ki sta si na nasprotnih plateh medalje. V poročilu se sklicujete na to, da potrebujemo to tudi zaradi pariškega sporazuma in navedenih ciljev. To je seveda vse zelo dobro, ampak treba je upoštevati tudi nacionalne okvirne strategije, kjer se odobrijo določene davčne pobude, s katerimi naj bi zagotovili uporabo alternativnih goriv v večji meri. V nekaterih drugih državah pa ne počno na tem področju praktično ničesar in to ne vodi k ustreznim rezultatom. Tako kot poročevalec menim, da se moramo res vprašati, ali moramo za to situacijo poskrbeti zakonodajo ali drugače. Tukaj bi se lahko navezal na mnenje za področje notranjega trga. Govorili smo tudi o interoperabilnem sistemu, sistemu plačil in tudi tam smo govorili o vidiku alternativnih goriv. Morda bi bilo dobro, da bi ta odbor dobro razmislil o tem, ali res potrebujemo zakonodajo, tako kot v primeru telekomunikacij in gostovanja. Potem pa še zadnja pripomba ki zadeva financiranje. Glede na predloge, ki veljajo za instrument za povezovanje Evrope, me zanima, ali bo poročevalec v luči tega dopolnil svoje poročilo. Ne vem, ali Evropska komisija res naredi dovolj pri zagotavljanju financiranja, ali bi morali imeti dodatni sklad ali pa nekaj dopolnilnega za instrument za povezovanje Evrope. Res me zanima, kako se bodo stvari iztekle glede na včerajšnji predlog. Prebral sem tudi članek v nizozemskem časniku o avtomobilu na vodikov pogon proizvajalca Toyote in takrat sem se zavedel zelo pomembnega vidika in to je vidik konkurenčnosti. Kaj bo za evropskim avtomobilskim sektorjem in vsega? prihodnostjo tega sektorja. Če želimo zagotoviti ustrezno prihodnost, uspešno prihodnost, ne smemo zamuditi priložnosti. Moramo se zgodovati, naprimer, po japonskem sektorju, biti dovolj ambiciozni. In to bo verjetno pomenilo, da ne bomo mogli pustiti odprtih vseh vrat. Najlepša hvala, gospod von Miltenburg. Prosim, da nam pošljete ta članek, ki govori o avtomobilih na vodik. Tega nismo imeli priložnost prebrati, vsaj predsedstvo ne. Gospod Reke, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, zahvaljujem se Ismailu za poročilo. Imam eno pripombo, bolj tehnične narave. Če se zavedamo napredka pri razvoju uporabe alternativnih goril v prometu, mislim, da bi se lahko znašli v nevarni situaciji. Navedel bom dva primera. Avtonomnost električnih vozil na baterijo. Vozila na baterijo ima zelo slabo avtonomnost 100-120 km. Zdaj bomo kmalo pri vozilih, ki bodo imeli avtonomijo baterije do 300 km. No, ko se bo to spremenjalo, ko se bo to razvijalo, se bo popolnoma spremenila tudi situacija z infrastrukturo glede infrastrukture za polnila oziroma za polnjene baterij. Zdaj potrebujemo preveč teh postaj, ko pa bo zagotovljena daljša trajnost baterij, potem bo teh točk za polnjenje mana, ne bomo potrebovali več toliko teh postaj v javnem prostoru, kar bo seveda dobro. In potem bo verjetno zagotovljen boljši prehod k uporabi električnih vozil. Tukaj bodo imela vozila, torej baterije, ki bodo lahko shranjevale več energije in zato ne bo treba imeti toliko postajališč v javnem prostoru. prostoru. moramo se izogniti nekakšnemu razočaranju. Lahko bi vlagali zelo veliko sredstev, potem bi lahko dobili zelo veliko postajališč. Na to bi se tehnologija razvijala in potem bi ta postajališča postala pravzaprav odveč, čisto brez veze. O tem je govoril tudi kolega Matijo. predvideti treba tudi razvoj pri uporabi vodika in tudi to bi bilo treba potem vključiti v infrastrukturo za polnjenje vozil, morda bi bilo to še bolj pomembno. Tukaj bi morali imeti bolj ambiciozne cilje. Če bo dejansko prišlo do tehnološkega napredka pri vozilih, na osnovi česar bo vodik bolj dostopen, bolj razširjen in tako dalje, potem bodo električna vozila uporabljala boljše baterije, je treba poskrbeti tudi za ustrezno infrastrukturo. Če infrastruktura ne bo prilagojena temu, potem mislim, da bo vse skupaj ponoma zastarelo. Moramo torej uskladiti razvoj z infrastrukturo. To je treba poudariti. Glede na vsa sredstva, ki jih v to vlagamo, potem glede na čas, ki ga potrebujemo za vzpostavitev infrastrukture, je treba poskrbeti tudi za pravočasno in ustrezno vzpostavitev novih rešitev. Na to je treba navezati tudi proračunska sredstva in tako dalje. Potem pa še interoperabilnost in pa načrt glede financiranja instrumenta za povezovanje Evrope, mislim, da moramo biti bolj dosledni pri teh predlogih in na to treba posrediti tudi na parlamentu. Hvala, gospod Rike, tudi sama sem se pripisala k seznamu govorniku. Ismailu Ertogu sem želela povedati, da je njegovo poročilo res zelo pomembno, primarnega pomena pravzaprav v tem času. Tudi v smislu prihodnosti te industrije. Pazljivi moramo biti, spoštovani kolegi, ko govorimo o alternativnih gorivih, govorimo o čisto vsem. Potem dodamo še predpolno bio in potem smatramo, da je vse skupaj čisto. Biogoriva, če govorimo o tem in se zavedamo, odkot biogoriva prihajajo, hitro ugotovimo, da tukaj bio le ta beseda in čisto nič drugega. In ne smemo pozabiti na problematiko palmovega olja, ki ga je Evropski parlament prepovedal od leta 2021 naprej. Zdaj pa moramo videti, ali bodo države članice to upoštevali. Palmovo olje je zelo škodljivo za okolje, pa tudi za kmetijske površine. Kmetijske površine pa niso namenjene napajanju vozil, ampak napajanju ljudi. Potem pa še nekaj, kar je pomembno v vašem poročilu, na to se je navezala gospa Ayala Sender. Povedali ste nekaj, kar je zelo pomembno, če se ne smemo nikoli pozabiti. Povedali ste, da moramo upoštevati raznolikost potreb. In to je popolnoma res, sploh glede na to, da govorimo o teritorijalni koheziji. Urbana območja nimajo istega mobilnostnega konteksta kot podeželska območja. In tukaj treba govoriti tudi o novih alternativah, to je treba upoštevati. Popolnoma se strinjam z vami, gospod Alessandr. Potem pa še tretja pomembna zadeva, pretvorba te industrije in nova energetska mešanica. Upoštevati moramo 30 milijonov zaposlenih v avtomobilskem sektorju. 13 milijonov delavcev, to je res ogromno število. Kakšen učinek bi to lahko imelo? Ko se ogledujem poročilo gospoda Ertuga in nekatera druga poročila, je treba v luči vsega tega tehnološkega napredka in povezanih avtomobilov predvideti novo energetsko mešanico, ampak tukaj je treba poskrbeti tudi za usposabljanje, za izobraževanje, za prestrukturiranje. Potem pa še zadnje, kar sem želela izpostaviti. Res, moramo najti novo energetsko mešanico, moramo delati v vseh državah članicah, nekatere države članice že delajo na osnovi vodika in tako dalje. Francija je ravno kar napovedala načrt eh, raziskav in inovacij, ravno na tem področju, kaj je vodik, kako naj uporabljamo gorivo na osnovi vodika. Tudi to bomo upoštevali pri naši energetski mešanici, ko bomo govorili o prehodu v električno dobo vozil. Vsi želimo počasi narediti prehod z fosilnih goriv na bolj čista goriva. Tukaj moramo slediti okoljskim ciljem, obenem pa poskrbeti tudi za druge vidike. To je veliki ziv in Evropski parlament moramo poskrbeti za ustrezni pritisk, za dinamiko, tako da bodo države članice lahko tudi izvajale te zadeve. imamo direktivo, smernica iz leta 2014, zdaj pa je že leto 2018, upam, da bomo dobili kaj novega tudi v naslednjem obdobju. Toliko torej v smislu sporočila predsednice. Gospoda. Ja, voilà. Um, good morning everyone. Gospoda. Depre, izvolite. Debate we had today. Najlepša hvala vsem za zelo zanimivo razpravo veliko vidikov ste omenili. Ne bom se odzivala na čisto vse pripombe, ampak želel bi predstaviti stališče komisije. Najprej pripombe gospe Fosterjeve. Komisija si želi biti optimistična. Če bomo zdaj orisovali to popolnoma katastrofalno situacijo, potem mislim, da ne bomo čisto objektivni, to je prvo. In naj povem, da v določenih regijah imate več napajališč, kot je vozil. Ali gre torej res le za vprašanje javno dostopne infrastrukture? Odgovor je seveda ne. In če se navežem na to, kar je povedal gospod Reke, popolnoma se strinjam z njim. Neumno bi bilo, da bi oblikovali nekakšen zelo podroben načrt z specifičnimi zahtevami na vsakih toliko in toliko kilometrov mora biti napajališče in tako dalje. Zakaj ne bi raje upoštevali tehnološkega napredka tega, kar nas čaka v naslednjih letih? In tudi, ko govorimo o mobilnosti, mislim, da moramo razširiti sam obseg možnosti, ki nas čakajo. Tudi boljše baterije nas čakajo, obenem bo, ko sem skupaj prispeval tudi razvoj v energetsko pametnih stavbah in tako dalje. Treba je upoštevati širšo sliko. Kaj prav gotovo potrebujemo? Več takšnih vozil, širša kategorija vozil in več dostopnih čistih vozil. Potem bi se ponovno navezala na to, kar povedal gospod Rike. Dejali ste, da moramo videti, kaj je na voljo, kaj so razpoložljive tehnologije. Prav imate, to sem priznala že pri prejšnji razpravi, ampak želela bi vas opomniti tudi na določene akcijske okrepe iz instrumenta za povezovanje Evropo. Zdaj, v naslednjih tednih, upam, da bomo v sodelovanju z državami članicami dobili tudi nekaj dodatnih dokumentov. Konzorci bo delal na tem, zato da bomo dobili boljšo definicijo tega javno dostopnega napajališča. V tem konceptu je veliko več, kot si lahko zamislimo znotraj nekega nacionalnega političnega okvira. In s tem se lahko odzovem tudi na to, kar je povedala gospa Gonzales, ki je dejala, da moramo poštevati tudi bolnišnice, nakupovalna središča in tako dalje. Zdaj pa pravna gotovost, to ste izpostavili, res potrebujemo pravno gotovost, po drugi strani pa potrebujemo zaupanje potrošnikov. In pri tem bi se spet navezala na to, kar je povedal gospod Van Mittelburg. Ali si lahko privoščimo imeti zakonodajni predlog glede interoperabilnosti do konca leta? Ne. Tudi kolegi ob meni bodo to povdarjali, to prav gotovo ni mogoče, ampak ali to pomeni, da to za nas ni prioriteta? Ne. Trenutno že delamo na tem vprašanju, tudi sodelovanjem številnih deležnikov, začeli bomo tudi z javnim posvetovanjem, ne nujno z namenom, da že zdaj začnemo pripravljati specifično zakonodajno pobudo, ampak z namenom, da bolje razumemo same ovire, na katere bi lahko naleteli v določeni fazi. Zdaj pa še specifično poročilo gospoda Ertoga. Podarili ste koncept tehnološke neutralnosti. Seveda to podpiramo tudi mi. Mislim, da ne, iz, da ne izhajamo iz nekega drugega stališča. Govorili ste tudi o možnosti, da bi imeli posvečen sklad temu, o tem ne moram govoriti, ampak želela bi poudariti, da se mi je zdelo zanimivo pri tej zamisli, to, da je skušal gospod Ertug poskrbeti tudi za večjo gotovost na strani proizvajalcev, če se ne motim. Kaj bomo storili z vidika instrumenta za povezovanje Evrope? Lahko povem, da v kontekstu novega večletnega finančnega okvira nameravamo nadaljevati z nepovratnimi sredstvi, ker je to potrebno, ker je to nujno. Še naprej pa bomo seveda podpirali razvoj alternativnih goril z uporabom načela mešanja. Govorili ste tudi o proračunu, ki je na voljo akcijskemu načrtu za razvoj alternativnih goril. Tudi sami smo povedali, da ta sredstva niso zadostna. Verjetno obstaja jasna potreba potem, da zagotovimo razpoložljivost tega sklada, da, ampak sektorju moramo pomagati, da začne delati bolje, prav gotovo. Uh, V tem smislu razmišljamo tudi o možnosti, da bi vzpostavili instrument za planting znotraj CEFA, tako da bi lahko podprli tudi čistejše rešitve v sektorju mobilnosti. EPSI in Invest EU boste še vedno gonili za inovacije v prometnem sektorju. Poskrbeti moramo za kombinacijo uporabe sredstev iz različnih skladov, pa tudi finančnih priložnosti, glede na ambicije sektorja. Zdaj pa bi se navezala še na eno pomembno točko in sicer, kakšni so načrti komisije, zakaj komisija ni predlagala prenovitve direktive. Mislim, da sem že predstavila logiko za to odločitev, pri prejšnji razpravi, ampak naj povem. Države članice nam morajo predstaviti nove načrte že naslednje leto. S tem sem želela povedati, da tesno sodelujemo z državami članicami, zato da bi poskrbeli, da bomo te prve rezultate obravnavali kot začetno točko na poti do nečesa bolj učinkovitega. Ravno temu je namenjen umestni pregled leta 2019. Če pa to ne bo dovolj, potem bodo so zakonodajalci prav gotovo prosili Evropsko komisijo, da naj ponovno premisli o prenovitvi direktive alternativnih gorivih. Zato ste že storili in to bomo tudi izpolnili. Na to pa še novo znanje, nova delovna mesta. Če želimo biti tako ambiciozni, če želimo imeti bolj trajnostno mobilnost, moramo razmišljati tudi o delovnih mestih in o rasti. Tudi to bo nekaj, na čemer bo komisija z veseljem sodelovala z vami. Najlepša hvala, gospa Deprim. Ismail Ertu, poročevalec, vi imate zadnjo besedo. Koleginom, kolegin in spezonecu. Hvala lepa kolegicam in kolegom. Hvala še posebej poročevalcem v Senci za številne dobre pristope in predloge. Nekaj pa želim povedati. Sem pripravljen na razpravo in tisti, ki me poznate, to dobro veste. Vedno je tako, vsaj pri poročilih, kjer sem odgovoren. Jaz. To bo tudi v prihodnosti tako. Mislim, da moramo dobro sodelovati. Gospod Miltenberg je govoril o financiranju in prav ima. Res je. Finančna sredstva so omejena, kot vedno, In v tem večletnem finančnem okviru moramo poskusiti poskrbeti, da bomo zagotovili tista sredstva, ki so usmerjena v prihodnost in ki lahko pomagajo industriji v prihodnosti. Imel sem veliko pogovorov na to temo tudi s komisarjem Hanom in ugotavljam, da v Na različnih skladih, na različnih področjih obstajajo elementi, ki, predvid, ki predvidevajo to. Tudi v strukturnih skladih bi lahko kaj storili, kar zadeva regionalno pokrivanje. Problem v Evropski uniji je pač vedno tak, da je vse skupaj tako razdrobljeno in da je toliko različnih možnosti tukaj in tam, da je vse skupaj preveč zapleteno. Zato komisijo, lepo prosim naslednje. Če ne bodo pripravili nove direktive, bi lahko razmislili vsaj o tem, kateri elementi, skladi in možnosti obstajajo, zato da bi jih s politično voljo lahko povzeli in povezali. To bi zagotovilo več preglednosti, manj birokracije in to bi bil tudi neposreden pristop. Kaj ti industriji in državam članicam bi lahko dejali, pogledajte, tukaj lahko črpate sredstva, tja se morate obrniti, lahko gre za kakšno mesto ali agencijo, karkoli že, to bi bilo zelo koristno. In še enkrat eh, želim pozvati komisijo, da upoštevajo naslednje. Velika večina skupin v parlamentu podpira ta pristop. Lotiti se moramo razogličenja in tehnološka neutralnost mora ostati visoko na dnevnem redu. Mislim, da bi se morali posvetiti Eh, temu vprašanju tudi v prihodnosti. Komisija, prosim, da to vzamete resno, parlament ima tak pristop in lepo prosim, ne poskušajte nam razložiti, da zaupate državam članicam. Spet nam boste vzeli dve leti do leta 2020, potem pa nam boste še enkrat dejali, da države članice na žalost odgovornosti niso sprejele oziroma se niso držale besede. Tisti, ki smo že nekaj časa v parlamentu, smo tega že naveličani. Sam sem že doživel, da smo kaj dosegli za Evropsko unijo s pristopom, ki upošteva interese Evropske unije. Zato lepo prosim, da preverite in predstavite možnosti financiranja. Določene možnosti že obstajajo. Vprašanje je, kako lahko sodelujemo in drugič, mislim, da bi morali revidirati to direktivo in ne smemo čakati do leta 2020. Sicer pa hvala lepa vsem. Hvala, gospod Ertug. Gospa Lasender, 30 sekund na hitro. Samo odgovor, gospode Bri. Eh, sicer eh, imam rada gospode Bri, ampak nekoliko sem eh, zafrustrirana, kaj ti ton njenega govora je nekoliko zmoten. Mislim, da bi morala izkoristiti to uh, priložnost, da je parlament naklonjen temu predlogu, saj bo s tem tudi komisija lažje uveljavila to inicijativo. Hvala, gospod Ela. Center. Rok se oddajo predlogu sprememb je 14. juni 2018, na to bi vas želela spomniti. Preden nadaljujemo z delom, pa mi dovolite, da pozdravim učence iz gimnazije med 14 in 18 leti. Lepo pozdravljeni na odboru za promet v Evropskem parlamentu. Tem mladim bomo nakratko zaploskali. Jezni! Dobrodošli. Prihodnost prometa je danes na odboru za promet. Le point 8, l'évaluation. Zdaj pa osma točka, pregled predstavitev komisije o delovnem dokumentu, naknadna ocena načrta izvedbe in ureditve pristojbin enotnega evropskega neba. Čaka nas torej predstavitev te ex post evalvacije za enotno nebo. Govorili bomo tudi o storitvah in pa sami vzpostavitvi tega sistema ter mreže. Kako naj bi bila usklajena ta dva sistema tudi za navigacijo? Dve izvršni uredbi to določata, pa tudi poročilo, ki bo ocenilo izvajanje. Besedo dobijo predstavniki Evropske komisije, ki bodo predstavili to točko, potem pa bodo lahko podali svoje stališče še poslanci in poslanke na koncu, pa bomo to razpravo tudi povzeli. Kar štoparico bomo klopila, čas nas že priganja. Generalni direktorat MUV, dobrodošli na odboru, besedo imate za predstavitev. Najlepša hvala, gospa predsednica, dobro jutro kot ste povedali, ta predstavitev zadeva poročilo komisije, ki je bilo objavljeno marca letos. Gre. Za izvedbo in uspešnost te scheme, ki je del Evropske pobude, ki se je začela izvajati leta 2000 v okviru SES-2, šlo je za drugi zakonodajni svežen in namen tega sistema je bilo urejati upravljanje z zračnim prometom, to je celovit sistem, ki zajema različne vidike uspešnosti, varnost, zmogljivosti, stroškovno učinkovitost in tako dalje. In namen tega sistema je zagotoviti boljše storitve za uporabnike, za potnike ta sistem se uporablja približno od leta 2011 in komisija je izvedla evalvacijo učinka tega sistema v tem prvem obdobju po prvih treh letih. To je torej prvo referenčno obdobje 2011, 2012, pa vse do 2015. Potem pa smo ocenili tudi prvo leto drugega referenčnega obdobja. Izvajanje tega sistema poteka na osnovi tega triletnega obdobja, na začetku zdaj pa kar petletnega. Na tem diapozitivu je predstavljena metodologija, ta je bila zelo celovita, uporabili smo načelo boljše zakonodaje, izvedli smo tudi študijo z deležniki, imeli smo posvetovanja, izvedli smo nekatere študije v okviru celovitega procesa posvetovanja. Na tem diapozitivu lahko vidite tudi rezultate posvetovanja. vsi deležniki, ki so vključeni v enotno evropsko nebo, letališče, industrija, združenja osebja, vojska, z vsemi smo se posvetovali. Rezultati študije kažejo na to, da uspešnost sistema dosega pričakovanja in potrebe uporabnikov in to deležniki tudi podpirajo morda bi lahko povzel rezultate pri vsakem področju uspešnosti. Najprej varnost. Stopne varnosti smo ohranili in celo deloma izboljšali na ravni EU. Na tem diagramu lahko vidite kazalnike uspešni, uspešnosti, ki so vezani na ta proces. Upravljanje z varnostjo je bil torej vzpostavljen v tem segmentu ATM, upravljanje z zračnim prometom, potem pa še izboljšanje zmogljivosti. Čeprav ciljev zmogljivosti nismo v celoti dosegli, cilj je bil na nič celih pet minut zamude na let, pa je zamuda, kot vidite na diagramu, padla na najnižjo zabeleženo stopnjo v obdobju 2012 do 2014. To je torej najnižja zabeležena stopnja od začetka obstoja te pobude enotnega evropskega neba. Naslednji diapozitiv, tukaj si lahko ogledamo podrobnosti tekom obdobja 2012 do 2015. Kot vidite, smo leta 2015 zabeležili povečanje zamud tudi zaradi povečanja obsega prometa. Potem pa naslednji diapozitiv, ki zadeva okolje. Imamo kazalnik, ki meri učinke glede na zračne poti. Kot lahko vidite, je prišlo do izboljšave v smislu tega, da je bila izboljšena učinkovitost na osnovi boljšega upravljanja zračnim prometom? Tudi v tem smislu smo zabeležili pozitiven trend. Naslednji diapozitiv, ki zadeva zadnje področje uspešnosti, stroškovna učinkovitost. Ugotovili smo, da so bili stroški ATM-a e upravičeni, realno gledano, lahko vidite, da so realni stroški za uporabnika precej manjši. 59 evrov leta 2012, zdaj pa 54 evrov, oziroma 54 evrov leta 2015, pravzaprav že. Prav tako nekaj, kar je vezano na stroškovno učinkovitost, koristi, ki jih lahko ponazorimo. jasno kažejo na stroškovno učinkovitost tega sistema. To lahko prepišemo ne le sistemu za zagotavljanje boljše uspešnosti, ampak tudi nekaterim drugim regulatornim ali regulativnim instrumentom, naprimer procesar enotno evropsko nebo in pa upravljanje z mrežo. Eden od učinkov tega sistema. Zaradi zmanjšanja obsega prometa v tem obdobju je prišlo do odločitve letalskih prevoznikov, da preložijo kapitalske izdatke, kar je navedeno tudi na tem diapozitivu. Splošno gledano je bilo mogoče koristi porazdeliti na vse deležnike in evalvacija je dokazala, da sistem uspešno upošteva stroške evropskega sistema upravljanja zračnim prometom. Še nekaj treba upoštevati pri zaključku. Govorimo o drugem referenčnem obdobju, o trenutnem obdobju. Lahko rečemo, da uporabniki niso bili popolnoma zadovoljni za rezultati in menijo, da to, kar smo pridobili v smislu črkovne učinkovitosti, ni dovolj v obdobju ki smo ga opazovali prej, trdijo uporabniki, da je bila stroškovna učinkovitost boljša. Drugič, lahko vidimo, da se obseg letalskega prometa povečuje in to seveda pomeni dodaten pritisk za ta sistem. Več ko je prometa, več je tudi zamud in zato se je povečala potreba po rekrutiranju novih kontrolorjev, potreba potem, da zagotovimo večjo fleksibilnost v smislu zagotavljanja zmogljivosti. Potem pa naslednje referenčno obdobje. Delamo tudi v luči novega obdobja od leta 2020 naprej. Pri tem bomo upoštevali tudi povratne informacije iz Evropskega računskega sodišča, izboljšati moramo sinergijo pri prenovitvi tega sistema, še posebej, ko gre za povezavo med operativno stranjo in regulativno stranjo. Govorim o samem funkcioniranju mreže in pa sami funkciji, ki jo ima mreža pri upravljanju s projektom SESAR. Prav tako preučujemo finančno poročilo, zato da bi lahko bolje razumeli, kakšna je situacija s kapitalskimi izdatki in kako to vpliva na sistem ATM. Izboljšati moramo tudi sodelovanje z nadzornimi organi, ki so ne na zadnje odgovorni za izvajanje tega sistema. Prav tako moramo posodobiti kazalnike. Nekatere kazalnike bomo izboljšali, uvedli bomo tudi nekaj novih in na koncu sistem želimo poenostaviti, zato da bi zmanjšali upravne stroške sistema. Ta proces je zdaj v teku in o tem se pogovarjamo v običajni obliki z državami članicami na odboru. Prejšnji teden smo imeli prvo razpravo, nova razprava bo potekala junija in namen tega je na koncu dobiti pozitivno mnenje držav članic in podporo. Usporedno nameravamo začeti z razpravami glede ciljev za naslednje referenčno obdobje od leta 2020 naprej. To bo vključevalo tudi posvetovanje s deležniki in morda bo prišlo do odločitve že pred koncem letošnjega leta ali pa na začetku naslednjega leta. Gre torej za nadaljevanje izvajanja tega sistema, ki je bil, kot sem že povedal, uspešen. S tem bom zaključil, z veseljem bom odgovarjal na kakršnokoli vprašanja, ki jih boste imeli glede te pobude. Hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Gospa Kljun, izvolite. Uh, uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala komisiji za predstavitev. Ja, gre za pogled v prihodnost. Moramo izboljšati te um, scheme učinkovitosti, in si ogledati, ali delujejo. Seveda se vedno želimo izboljšati učinkovitost, uspešnost. Link to other parts of the, of the CES or the Single European Sky Legislation. For instance, I'm thinking of the deployment of CESAR here. Ja, tudi izboljšati je treba izvajanje recimo CESARja. To skupno podjetje meni, da so um, da je izvajanje shem sedaj takšno, da ne podpira njihovih um, strateških načrtov. Hvala. Merci beaucoup, madame Kumena Grapini. Hvala, gospod Klun, gospod Grapini. Linto, uh, eh, um, ascultat cu atenție ce a spus Comisia și vreau să pun cât... Hvala lepa, pozorno sem eh, poslušala, kaj se je zgodilo in res je, da potrebujemo izboljšavo. Povedali ste, da ste podali oceno med 2012 eh, in 2015 in predstavili so nekaj podatkov. Ali imate tudi podatke eh, operaterjev, torej tisti, ki uporabljajo to enotno nebo, ali ste razmišljali o uh, kakšnih izboljšavah jaz veš čas letim in nisem občutila nobene izboljšave, letala niso bolj točna in tako naprej. Ali ste razmišljali o tem, da bi se posvetovali tudi z eh, potrošniki? In pa kar se tiče zamud, ali ste analizirali razloge za te zamude oziroma ali ste upoštevali vse zamude kot takšni? Uh, Naš eh, potrošnike zanima varnost, eh, želimo letala, ki naj bodo točna. Jaz sem tudi članica odbora IMKO. In želim bi tudi nekaj eh, povratnih informacij o tem. Hvala, gospa Grapini, gospa Juto. Hvala lepa Zahvaljujem se komisiji za oceno referenčnih obdobij 1 in 2. Ta je pomembna tudi za nadaljne ocene, ko gre za enotno evropsko nebo. Dobro je, da imamo jasne podatke za RP1, seveda to ne moremo primerjati z prejšnjo situacijo. In enako velja za RP2, kajti končni okvir še vedno ni dokončan. Torej, cilji, ki so bili jasni, so bili um, preambiciozni, niso bili realistični. Uh, to so bili politični cilji, ki niso temeljili na praktičnih, pragmatičnih situacij. Morda bi morali, ko gre za zmogljivost in pa gospodarske posledice, biti bolj praktični, bolj realistični. In zato sprašujem komisijo, kako interpretirate te rezultate v luči izvajanja RP3, ali imate sedaj ustrezne pogoje za izvajanje oziroma ali bi bilo bolje, če bi nadaljevali drugo referenčno obdobje. In glede na pomankanje rezultatov, torej, ti so samo delni, zato ker smo že v osnovi imeli. N, napačne podatke. Morda bi bilo dobro, če bi imeli krajše obdobja, leto ali dve in bi na ta način bolje upoštevali razlike med posamečnimi državami. Potem imamo seveda tudi vpliv eh, na stroške, okolje, varnost, vsi ti dejavniki so pomembni. Veliko povdarka je bilo dano na področje zmanjševanja stroškov. To je seveda potrebno, ampak to ne bi smeli narediti na ta način, da bi to negativno vplivalo na varnost pri varnosti ne moremo skrbeti, ne moremo uh, imeti prihrankov. Skratka, morali bi analizirati vpliv teh stroškov na varnost. Ne bi pa manj. Hvala, gospa Ajuto, gospa Foster. Niste se napovedali, ste podvignili roko, beseda je vaša. World, v redu je, ja, gospa predsedujoča, saj to ni konec sveta. Um, hvala lepa za vašo predstavitev. Ta ocena je ocena za celotno Evropsko unijo. Nimamo pa informacij o uspešnosti posamečnih držav članic. Eh, sama sem bila poročevalka za enotno evropsko nebo, zato to pobudo močno podpiram. No, ampak če odstranimo te očitne razloge za zamude, slabo vreme in podobni problemi, eh, včasih se tudi sistemi lahko zrušijo. Ampak poleg tega je eden izmed največjih problemov um, industrijski um, nemiri in pa stavke. Mi lahko poskrbimo za tehnološki napredek, lahko naredimo marsikaj, ampak vseeno se dogaja, da imamo recimo stavke v eni državi ali pa v dveh državah in, za, in so zato. In zato občutimo posledice po celotni Evropski uniji. Gre torej za vpliv na potrošnike, za vpliv na cene in to je res nespremljivo. Seveda je to kočljivo vprašanje, ne želimo posegati v eh, industrijske akcije v posameznih državah članicah, ampak dejansko se tukaj situacija res ni izboljšala. Eh, državam, ki sodelujejo v enotnem evropskem nebu, bi morali povedati, da imajo tudi one določene odgovornosti, ki jih sedaj ne spoštujejo, ne izpolnjujejo. To so pomembna politična vprašanja. Sveda s tem ne želim povedati, da nasprotujem stavkam. Tudi sama sem že kdaj sodelovala v stavkah, ampak to zdaj res že postaja absurdno takšnega vpliva na uh, naše potrošnike, na stroške ne bi smeli dovoljevati. Če želimo res napredek, uh, potem bo moral vsak prevzeti svoj del odgovornosti, če res želimo, da bi evropsko enotno nebo učinkovito delovalo in da bi koristilo vsem. Najlepša hvala. You, uh, chair. I have just uh, one simple question because uh, in one of your. Uh, uh... Hvala, imam enostavno vprašanje. V delu svoje predstavitve ste rekli, da je manj kot osem držav članic investiralo več kot 50 odstotkov v referenčnem obdobju 1, 2012-2014. Sprašujem vas, kakšne so vaše napovedi za trenutno referenčno obdobje, referenčno obdobje 2, eh, ki še poteka? Bo to spet osem držav članic, morda več? In boste, kako boste tukaj ukrepali v delovni. V delovnem dokumentu sem prebral, da uporabniki zračnega prostora eh, ugotavljajo, da cilji niso bili izpolnjeni, saj uh, eh, ANSP-ji niso bili dovolj prisiljeni v to, da bi poskrbeli za potrebne investicije. Kaj pa se torej naredili za to, da uh, bomo v naslednjem referenčnem obdobju to izboljšali? Merci beaucoup, monsieur Van Hvala, gospod van Miltenburg. Gospod Koch. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke. Hvala, gospa predsedujoča, hvala komisiji za upravljeno delo. Jaz ne gledam na vse skupaj tako pozitivno, kot ste to videli vi. Vidim pomembne možnosti za izboljšavo. Na podlagi dvostranskih pogovorov imam občutek, da tukaj obstaja eh, še veliko nesoglasja med eurokontrolom, med eh, nacionalnimi uh, Eh, organi za letalsko varnost in pa jaso. Eh, tukaj bi morali predvideti neko bolj učinkovito sodelovanje. Hvala, gospod Koh. Jaz imam krajše vprašanje. Med pogajanji o uredbi o enotnem nebu smo videli, kakšen potencial ima to tudi v smislu zmanjšanja uporabe kerozina do vsaj 10 odstotkov pri teh gorivih. Zanima me, ali ima trenutno Evropska komisija konkretne in posodobljene informacije glede tega pozitivnega učinka, sploh ko govorimo o energetski uporabi in pa okolju. Najlepša hvala. Ponovno imate gospodo vi, gospod Kasteleti, ki se boste lahko odzvali na vsa ta vprašanja. Nimamo več veliko časa, saj zamujemo. Izvolite. Much, hvala, kratek bom. Torej, kar se tiče cesarja. Pri tem projektu izvajamo ne le fazo raziskave, to je v domeni skupnega podjetja Cesar. Leta 2015 smo začeli tudi fazo razporejanja, tudi s pomočjo finančnih pobud ki ponavadi prihajajo iz uh, ustanove za povezovanje Evrope. Na ta način želimo doseči hitrejšo izvajanje rešitev uh, iz postopka raziskav podjetja Cezar. Te rešitve tudi želimo izvajati na uskrajen način. Uprav, upravitelji zračnega prometa nujno potrebujejo časovno usklajeno sinhronizacijo, ko vzpostavijo nov operativni koncept. Ne morete uporabljati različnih konceptov v posamičnih državah članicah. Zato smo tukaj poskrbeli za nekaj spodbud za projekte Cezarja. V zvezi za potrošniki. Nismo se posvetovali za potrošniki. Razumeti morate, da da se ti podatki osredotočajo samo na upravljanje zračnega prometa. E, ti operaterji so seveda odgovorni za e, del zamud, nismo pa upoštevali vseh zamud. Številne zamude nastanejo zaradi letalskih družb, zaradi letališč in teh nismo upoštevali. v mesecu maju smo vsi morali utrpeti kakšno zamudo, ne samo zaradi vremenskih pogojev, ampak tudi zaradi številnih stavk. In tudi zaradi upravljanja zračnega prometa. V nekaterih državah članicah obstajajo oska grla, manjka zmogljivosti predvsem gre za pomankanje eh, kontrolorjev zračnega prometa. Teh ni dovolj. V naslednjem referenčnem obdobju bomo upoštevali vse te težave, vse te probleme, ko gre za drugo referenčno obdobje, še nimamo popolne slike. Kar se pa tiče ciljev, rekli ste, da so cilji preveč politično motivirani, ampak tukaj se zastavlja vprašanje, ali je obstoječi razdrobljeni sistem takšen, da se lahko odzove na porast prometa. Torej, na čezmejnem področju imamo samo nekaj pobud in s temi se ne bomo mogli odzvati na porast eh, zračnega prometa. Potrebujemo tudi torej neko novo strukturo, arhitekturo eh, zračnega prostora. Upam, da bomo lahko to predstavili do zaključka letošnjega leta. Eh, skušali bomo poskrbeti za koncept brez meja in s tem bomo poskrbeli za večje zmogljivosti na tem področju. Varnost. Varnost je seveda nujno potrebna, tega ne postavljamo pod vprašaj. Eh, vsi ukrepi na področju upravljanja zračnega prometa eh, ravno prispevajo k varnosti in varnost nikoli ne sme biti postavljena pod vprašaj. Na tem področju nimamo schem uspešnosti, gre samo za vprašanje stroškovne učinkovitosti in pa Eh, gre za vprašanje, koliko naj investiramo v nove kontrolerje, v eh, upravljanje zračnega prometa. Torej, bolje moramo razumeti odnos med stroški in pa ehm, zmogljivostmi upravljanja zračnega prometa. Kar se tiče stavk, veste, da gre tukaj za problem zračnega prometa, manjšega števila držav v Evropi. Eh, eh, ampak vseeno to vpliva na celotno Evropsko unijo. Mi smo lani objavili sporočilo v zvezi s tem, na podlagi tega eh, sporočila smo, se, smo pripravili tudi priporočilo komisije glede najboljših prak, s katerim bi naj omogočili večjo predvidljivost v primeru stavk. Na ta način želimo vsaj ublažiti učinek stavk. Seveda se strinjamo za gospod Foster. Potrebujemo kolektivna prizadevanja. Še vedno prihaja do razdrobljenosti iz različnih vzrokov. Tudi zaradi pomankanja politične podpore. Brez močne politične podpore držav članic ta eh, schema ne bo dosegla ciljev, ki smo si jih zastavili pred 15 leti. napovedi za naslednje referenčno obdobje niso optimistične. Zračni promet se bo še vedno eh, krepil, verjetno bomo imeli eh, še več zamud v poletnem času, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak prve napovedi kažejo, da bo, do, da bo prihajalo do večjega števila zamud zaradi upravljanja zračnega prometa. Zato moramo tukaj poskrbeti za več zmogljivosti in moramo poskrbeti za to, da bomo tukaj tudi bolj fleksibilni. In pa še vpliv na okolje. Tukaj govorimo o manjšem delu emisij. Preučujemo možnost uh, najboljših uh, rut za letala, gre torej za rute, ki imajo kar najmanjši vpliv na okolje, ki so kar najbolj neposredne, ki imajo um, manjši okoljski odtis. Tudi tukaj imamo določene težave. Letala ponavadi letijo po najbolj ugodni poti in uh, pri tem upoštevajo tudi posamične nacionalne stroške. Oni letijo po poteh, ki minimizirajo stroške, tudi stroške za kerozin. Torej, ne upoštevajo nujno eh, okoljsko najbolj ugodnih poti. Skratka, zahvaljujem se vam za vaše prispevke. Vaše prispevke bodo koristni pri našem nadaljem delu in pri naših pripravah na naslednje referenčno obdobje. Najlepša hvala, gospod Kasteleti. Lahko vam povem, da okoljskega učinka niste upoštevali. To sem prebrala. Upam, da boste to v prihodnosti popravili. Hvala za vaše pripombe, za vašo predstavitev. Prav gotovo se bomo k tej študiji lahko še vrnili. Naslednja točka, ničesar podrazno spoštovane kolegice in kolegi. Naslednji sestanek bo 20. in 21. junija, začeli bomo ob 9. zjutraj, konec je sestanka odbora Tran. Zdaj pa nas čaka še sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati. Zakratko bomo prekinili zasedanje, zato da se bo prenehal spletni prenos in zato da bo prenehal do lahko tudi gosti zapustili sejno dvorano. Z delom bomo nadaljevali čez 10 minut. Ne, čez 3 minute. Ne, 5 minut, kompromis, dobro, dovolj časa, da grem po kavico.